Ja, liebe Kolleginnen. Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo odbora, ki smo jo začeli včeraj. Včeraj je bil, bila celodnevna seja, danes pa samo dopoldan. Zelo me veseli, da lahko tako zgodaj na začetku našega mandata in v tem letu pozdravim med nami komisarja za kmetijstvo. Dragi gospod Vojčekovski, prisrčno dobrodošli v odboru za kmetijstvo. Seveda smo zelo radovedni na to, kako vi ocenjujete velike odločitve, ki nas čakajo predvidoma v tem letu in sicer je to na eni strani večletni finančni okvir in mislim, da boste gotovo na naši strani, tako da bomo lahko se borili za um, izdaten proračun za kmetijstvo, tako da ne bo prišlo krajšan, do krajšan. Na drugi strani pa seveda gre tudi za skupno kmetijsko politiko in tudi tu upamo, da bomo našli dober kompromis. Zato pa je potrebno intenzivno sodelovanje, intenzivna izmenjava in stalni stiki in zato me zelo veseli, da ste tako zgodaj že prišli na obisk v ta odbor. Na eni strani gre torej za kmetijsko reformo, na drugi strani pa tudi za prehodne določbe, o katerih smo govorili včeraj in potem tudi strategija od vil do vilic um, sicer je kolegica v komisiji pristojna za to, ampak eh, to vprašanje se tiče tudi kmetov in pa uh, posledice zelenega dogovora za kmetijstvo in gozdarstvo. To so verjetno najpomembnejše točke, ki nas zanimajo. Sedaj pa vam takoj dajem besedo za približno 15 minut. Uh, za uvod in potem bo sledil krok koordinatorjev, vsak dobi besedo za dve minuti, potem pa se lahko vključijo razpravo še druge kolegice in kolegi z vprašanji, vendar njihovi um, nastopi naj ne bi bili daljši od ene minute, gospod pred komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo me veseli, da nam je uspelo v zelo kratkem času, odkar sem nastopil svojo funkcijo, da se sestanemo v tem odboru. Redne razprave in stalni stiki z strokovnim odborom za kmetijstvo je zelo pomemben, tudi za mene. Prvo poročilo o dejavnostih eh, se sestavi ponavadi po 100 dneh, za mano je 50 dni, ampak že sedaj se dogajajo pomembne zadeve in zato je eh, na vsak način umestno, da opravimo tako izmenjavo mnen že sedaj. Vsi vemo in Evropski parlament se je s tem že ukvarjal, da je v prvih tednih dela komisije um, najpomembnejša zadeva Evropski zeleni dogovor. Sporočilo komisije je zelo ambiciozno, gre za podnebno neutralnost kot enega od ciljev in seveda tudi za bistvene zaveze, ki izhajajo iz zelenega dogovora tudi za kmetijstvo. Tudi kmetijstvo mora Eh, prispevati k doseganju teh ciljev in to pomeni, da je evropsko kmetijstvo pred velikimi izzivi. Kar vodi do določenega nemira in do um, zaskrbljenosti. Seveda sem imel več sestankov tudi naprimer z gospod von der Leyen in von der Leyen, gospa von der Leyen me, mi je dala nalogo, da obiščem vse države članice in sicer v prvem delu, v prvih tednih svojega mandata štiri države sem že obiskal, naprimer na Hrvaškem, kar je povezano s predsedovanjem v eh, svetu EU. Srečal sem se s številnimi kmetovalci, eh, tudi s predstavniki gospodarstva, srečal sem se s eh, hrvaškim premijem, Um, bil sem na obisku v Nemčiji v okviru zelenega tedna. Veliko je bilo tudi bilateralnih srečanj, naprimer s predstavniki nemškega Bundestaga. V, Nem v Avstriji sem um, se prav tako srečal s kmetovalci in si ogledal, kako tam deluje ekološko kmetovanje in sem srečal predstavnike um, kmetijskega gospodarstva, kmetijstva. Um, in vse to so seveda zelo pomembni stiki, ki mi omogočajo, da um, bolje razumem in v celoti um, imam pregled nad kmetijstvom v Evropi. In moram reči, da kmetje podpirajo zeleni dogovor in kmetje tudi priznajo uh, pomen. Uh, Tega, da potrebujemo bolj okolju in podnebju prijazno kmetijstvo. In sicer zato, da bi bil razvoj kmetijstva uravnotežen, in to ni nekaj, kar bi postavili evropski kmetje pod vprašaj. To, kar pa je zaskrbljujoče, je, da je to povezano z novimi zahtevami, tega pa ne spremljajo ustrezni finančni veri. In seveda je vprašanje proračuna za SKP nekaj, kar je potrebno obravnavati. Čeprav je uradno stališče komisije, da je proračun, ki je bil predlagan leta 2018, uradno stališče komisije, ampak moja naloga kot člana komisije je, da zagovarjam ta proračun. Sam sem to že uradno dejal in bom tudi tu uradno dejal, da bom seveda zagovarjal ta proračun in ga branil pred predlogi za znižanje. Ne bom pa ga branil in ščitil pred predlogi zahtevami in poskusi povečanja proračuna. Dejansko imam eh, veliko pogovorov, sestavil sem se s številnimi ministri za kmetijstvo držav članic in pogovarjamo se o tem, kako bi lahko ta proračun okrepili, kajti konec koncev je vse v rokah držav članic. In vidim določeno pripravljenost, seveda sami ministri za kmetijstvo niso edini, ki odločajo o tej zadevi, ampak vendarle vidim, določeno voljo za to, da bi proračun SKP okrepili. To torej je pozitiven signal, gre za zelo zanimivo izjavo treh ministrov držav članic Nemčije, Španije, Francije, ki govorijo o potrebi pokrepitvi proračuna SKP in mislim, da je to dober signal. Ker zadeva komisijo, dame in gospodje, mislim, da bomo na naslednjem sestanku lahko povedali več, kajti zdaj smo v fazi izvajanja različnih analiz in ocen, ki bodo koristne tudi kar zadeva oceno učinka Evropskega zelenega dogovora in eh, kakšno vpliv ima na kmetijsko politiko, kakšne dodatne stroške bo povzročil. Vse to je še predmet analiz. Mislim, da se v vaši zelo dobri resoluciji sklicujete na to in to upravičeno, da je potem, ko je bil zeleni dogovor opredeljen kot glavna prioriteta evropske politike, da se v tem kontekstu upošteva tudi osnotek SKP, ki ga imamo trenutno pred seboj komisije, torej dela na tem in sam vam bom predstavil tudi naše stališče s tem v zvezi na našem naslednjem sestanku. Tudi tu gre za proračun, kot že rečeno, in eh, menim, da če bo osnova razprave o proračunu zeleni dogovor, če bo osnova ta, da želimo ukrepiti proračun, zato da damo dodatna sredstva za evropski zeleni dogovor, potem mislim, da lahko računamo na politični dogovor v to smer. To je moja ocena, kajti v številnih pogovorih, ki sem jih imel, se je izkazalo nekako tako. Namreč, če bodo to dodatni izdatki za eh, okoljsko-kmetijske izdatke v drugem stebru, eh, eko plačila v prvem stebru, potem je to nekaj, kar je dosegljivo. V spomenu imam različne elemente, ki so bili sestavni del naše razprave, tudi tekom mojega zastišanja pred vašim odborom, tudi vprašanje tako imenovanih okoljskih programov, ekoprogramov. Upam, da bo komisija pripravila takšen seznam, na podlagi katerega bo to države članice lahko izbirale posamezne programe in pripravljamo se na to, da bi imeli na razpolago takšen seznam, delo na tem poteka in če bo parlament dal pobudo in če bo to zadeva, ki bo na dnevnem redu, kajti kot vemo, komisija tega ni predlagala v svojem osnutku, torej če bo parlament kaj takšnega predlagal, bomo mi pripravljeni pripraviti takšen seznam projektov in doseči nek kompromis, če se izkaže politična volja, da morda spremenimo projekte na tem področju. Potem, kar zadeva razvoj ekološkega kmetovanja, smo že zelo blizu zaključku projekta, stopnja razvoja ekološkega kmetovanja je na vis zelo visoki ravni in to je bil tudi predmet mojih pogovorov tekom obiska v Avstriji. In tam smo mimo grede identificirali naslednji problem. Delu kmetijskih gospodarstv grozi izguba statusa, zato ker ne morejo izpolniti zelo restriktivnega eh, pogoja dostopa goveda na teh eh, kmetijskih gospodarstvih do pašnikov. Kajti gre za problem, da je kmetijstvo, ko gospodarstvo fragmentirano na več eh, lokacij oziroma parceli, ni možno, da bi imelo govedo neposredni dostop do pašnika. Videl sem tak primer, vsi pogoji dobrega počutja živali so zagotovljeni, krave se prosto sprehajajo, imajo odprt prostor, ne izpolnijo pa tega pogoja neposrednega dostopa do pašnikov in to je velika drama za več tisoč kmetijskih gospodarstv, ki lahko zaradi tega izgubijo status, čeprav že mnogo let imajo ta status ekološke kmetije in iščemo rešitev za to, da bo to pravično, da ne bomo kakorkoli ogrozili same ideje ekološkega kmetovanja, ampak da na nek način takšnim čudnim izrednim situacijam vendarle najdemo rešitev. No, med eh, našimi pogovori smo govorili tudi o problemu koncentracije zemljišč, to je bil tudi predmet resolucije, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu. Gospa Miller se je s tem ukvarjala, če se prav spomnim. Evropska unija ni pristojna na tem področju, da bi določala pravila, kar zadeva lastništvo zemljišč v Evropski uniji, ampak vendarle se lotevamo za začetek vsaj pregleda različnih ureditev, ki veljajo v državah članicah, ureditev, ki varujejo zemljišča pred eh, prekomerno koncentracijo, omejujejo možnosti nakupa zemljišč, takšne prakse so. In eh, mislim, da bi bilo to vredno izpostaviti, da se na ta način preprečuje koncentracijo lastništva zemljišč, kajti imamo problem, da tri odstotke lastnikov eh, že ima v lasti več kot polovice kmetijskih zemljišč v Evropi in to nekako ni koristno kot pojav. Dame in gospodje, zelo pomembna stvar je tudi tole in to si zastavljam kot cilj in že ukrepam v tej smeri in sem v stiku z eh, komisarko Ferreira, ki je pristojna za regionalno politiko. Namreč pomembno je, da skupna kmetijska politika ne bi bila edini inštrument za razvoj podeželja. Imamo namreč tudi kohezijsko politiko, ki, kot vidimo, v zelo majhnem obsegu podpira razvoj podeželja, čeprav tam živi mnogo ljudi, ki niso nujno kmetje. To je pač eh, normalen pojav v vsaki državi in kohezijska politika mora na ustrezen, pravičen način obravnavati tudi podeželje. In mislim, da potrebujemo boljšo sinergijo med obema politikama. Gre za idejo, ki je deležna podpore, o tem smo govorili pogosto in ne. Eh, kar visoko soglasje je, da je podeželje potrebno večje podpore tudi v kontekstu kohezijske politike. Tako, dame in gospodje, to so v bistvu tiste najpomembnejše zadeve, o katerih se trenutno pogovarjamo oziroma na katerih delamo v komisiji. Še enkrat hvala za povabilo in sem pripravljen na vaše vprašanja. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar, für... Hvala lepa, gospod komisar, za ta uvod. kontekstu govorite ne le o, na podlagi nekega unaprej pripravljenega dokumenta, ampak govorite o vaših izkušnjah v zadnjih tednih, naprimer, ko gre za ekokmetijstvo v Avstriji, ste izpostavili probleme. E, to so vsekakor zadeve, ki jih bomo morali tudi mi tu obravnavati. Tako, prvi krok, koordinatorji, Dorfman, dve minuti. Ja, hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost danes tu. Lep pozdrav, dobro jutro hvala tudi za to, da ste upozorili na to, kakšni so cilji reforme eh, skupne kmetijske politike. In mislim, da smo dejansko primorani razmisliti o tem, kakšen je cilj te politike, kakšen naj bo cilj te politike. In po več kot desetih letih imam občutek, da se je pri vezanih neposrednih plačilih v bistvu zdaj vzpostavila neka ogromna mašinerija za delitev denarja. ampak eh, nekako ne vemo, kakšen je sploh cilj, kaj želimo podpirati. Izpostavili ste par zadev, naprimer vprašanje, ali želimo podpirati družinske kmetije, tiste, ki dejansko obdelujejo zemljo. In eh, tudi pravom dam, ko ste rekli, da je pristojnost za zakonodajo na področju lasnictva zemljišč v rokah držav članic, ampak če bomo velikim kmetijskim gospodarstvom, ki imajo v rogah po več tisoč hektarjev, ne bomo več dejali denarja, se bo to nehalo. Tako da tudi naša politika vzrok za to, kar se je dogajalo. Mladim eh, moramo dati več možnosti, zagotoviti več trajnosti, več inovacij in eh, nasplošno moramo, mislim, da spodbujati podeželje. To smo nekoliko izgubili izpred oči. Dejstvo je, da podeželje potrebuje eh, kmetije in kmetovalce, ljudje, ki živijo od obdelovanja zemlje, mislim, da morajo biti nekoliko bolj v osrčju naše skupne kmetijske politike. Še ena zadeva, govorili ste o pravih zadevah, o, o novem zelenem eh, dogovoru, o naši strategiji na tem področju. Pomembno je, da mi eh, kot kmetje ne stojimo zgolj kot opazovalci eh, ob tej stvari. Nam se zdi, kot da drugi odločajo, nam sicer dovolijo govoriti, ne dovolijo pa se odločiti. Tako da mislim, da moramo biti zelo previdni pri tej strategiji, kajti tu gre ne le za kmetijsko temo, gre pa tudi za kmetijsko temo. In če ne bodo kmetje na naši strani, kar zadeva zeleni dogovor, potem zadeva ne bo uspešna in zato še enkrat pozivam k temu, da upoštevamo in zastopamo interese kmetov. Hvala, Pavlo de Castro. Hvala, predsednik. Lepo zdrav, dragi komisar, in hvala tudi za to, kar ste dejali, za vaš prispevek, v katerem deloma tudi ponavljate to, kar ste že dejali tekom zaslišanja tu v odboru. Zelo pomembno je, da ekosheme, ta zelo pomemben element SKP, povežemo z velikimi okoljskimi izzivi, s katerimi se sooča ta komisija, predvsem novi zeleni dogovor. Tu imamo kar nekaj ambicioznih pobud na evropski ravni in voditi jih moramo tudi na evropski ravni, ne le da prepuščamo vse vodenje državam članicam, tako da me veseli, da ste potrdili ta pristop. Ampak to, kar je pomembno, kot je dejal gospod Dorfman, pomembno je, da strategijo od vil do vilic uh, okrepimo, kajti pomembno je, da naši eh, kmetom ne nalagamo novih obveznosti, uh, Eh, iz naslova nove SKP in novega zelenega dogovora in strategije od vil do vilic, eh, potem pa jim obenem še jemljemo sredstva. Tako da mislim, da bi potrebovali morda nekakšno enotno upravljanje za vse te strategije z namenom, da bodo naši kmetje resnično v osrči. Ponovili ste, da potrebujemo politiko spodbud, ne pa politike kaznovanja kmete moramo spodbujati, da počno več. In zato je zeleni dogovor priložnost za naše kmete, ne pa neka sankcija. In po tej poti vam bomo vsekakor sledili, gospod komisar, vam želimo veliko uspeha, vsekakor ni enostavno, tudi mi imamo svoje težave znotraj parlamenta v različnih odborih in vi boste seveda imeli eh, svoje v kolegiju. Ampak dejstvo je, da je pomembno, da imamo enotno strategijo in potem bomo tudi uspešni. Hvala, gospod Müller. Hvala lepa, gospod komisar. Najlepše hvala za vašo prisotnost tu na zelenem tednu in tudi za. Pomen teh nemških prioritet, ki ste jih omenili. Dejstvo je, da pritisk na kmetih nikoli ni bil tako velik kot danes. To čutimo tudi v Nemčiji. Kmete skrbi. Strah jih je, da bo vse preveč obremenjujočih predpisov v Nemčiji in da mladi ne bodo več hoteli upravljati s kmetijami. Meni se zastavlja več vprašanj o tem, kaj lahko in kaj moramo urediti na evropski ravni. Do kakšne mere ugotavljate, da je SKP na nek način sploh odporna na ta zeleni dogovor? Zeleni dogovor je čisto v redu, kmetje vedo, da je treba zagotoviti več za varovanje podnebja in okolja veselilo bi nas tudi, če bi bilo kaj denarja na voljo za to, ampak eh, skrbi nas, da tega denarja ne bomo dobili in da bomo zgolj imeli prekomerne zahteve na račun kmetov. Govorili ste tudi o oceni učinkov, gospod komisar. Če bo komisija to oceno učinkov pripravila, potem vas prosimo, da upoštevate vse. Namreč črtanje fitofarmacevtskih eh, sredstev, zmanjšanje e, možnosti gnojenja, eh, vse večje zahteve po dobrem počutu živali, vse to so stroški, ki jih morajo nositi kmetje. In e, mislim, da moramo upoštevati vse tiste dodatne stroške, ki jih imajo kmetje, in potem videti, kaj bo politika lahko na nek način izravnala. To je zelo pomembno. In še tretja zadeva, ki bi jo rada omenila, ter ekoprogrami. Veste, da v Nemčiji v tem trenutku ne odkupujemo več bio mleka. Ni več možnosti tržiti bio mleka po višji ceni in zato moramo imeti tudi trg, tržišče, če želimo prodajati ekoproizvode in če želimo vse na nek način preusmeriti v ekoproizvodno. Hvala gospod Hojzling, hvala gospod komisar za vašo prisotnost tu. Od prejšnjega tedna zdaj vem, da imamo Eh, enake sanje, kar zadeva ilko kmetovanje, no ampak vseeno, kar zadeva SKP, reformo SKP. Že večkrat je bilo govora o tem. Zdaj eh, imamo tu pač predloge vašega predhodnika. Eh, tekom leta bomo poskušali to zadevo na nek način uveljaviti. Istočasno prihaja zeleni dogovor, strategija od vil do vilic in slišimo, da naj bi potem v nekakšnem trialogu zadeve rešili, ampak mislim, da je vseeno skrajni čas, da rečemo, ja, tako, zdaj pa je na kmetih, da ukrepajo in to mislim, da moramo vključiti tudi v novo SKP. In eh, tu mislim, da bi morala komisija nekoliko pospešiti delo. Eh, strategija od Vil do Vilic eh, je zdaj predstavljena na maj in nekoliko me tudi čudi, da to ne poteka pod vašo taktirko, ampak da to zdaj dela komisar pristojen za zdravje. Ja, mislim, da je treba stvari poenotiti v Evropi. Hvala tudi, da se angažirate v Avstriji, ampak eh, mislim, da moramo v Evropi vendarle priti na nekako enako raven, da bodo kmetje lahko delali bolje, ne samo, da jim ustvarjamo nove ovire, kot rečeno, ekoproizvode v Evropi moramo bolje tržiti, potrebujemo tudi koncepte trženja in zato dajem eh, veliko upanja, polagam veliko upanja v vašo strategijo, kar zadeva ekokmetovanje in to moramo še okrepiti. Še ena zadeva in tu se popolnoma uh, strinjam s Herbertom Dofronom. Cilj SKP smo nekoliko izgubili izpred eh, oči ogromno denarja, kar tako delimo na okrog, ampak v zadnjih 20 letih smo izgubili polovico kmetov, tako da nekaj ne funkcionira pri tem sistemu. In mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo ne le delili denar na podlagi površin, ki jih imajo in obdelujejo imetniki kmetijskih gospodarstva, ampak da lahko dejansko začnemo delati na neki razumni podnebni in kmetijski politiki. Hvala lepa, kolega David. Spoštovani gospod eh, komisar, zeleni dogovor zeleni dogovor je že bil predstavljen in eh, kmete se na neki način obeležuje kot eh, sovražnike narave. Kje vidite zdaj možnosti reševanja tega problema? Torej, še enkrat, kje vidite problem? Kaj ti težko si predstavljam električne traktorje? Vas še zgovorite o tem, da je treba pesticide nadomestiti z čim drugim? Ja, fino, vsi se strinjamo, ampak s čim? Eko, bio, kmetovanje stane več, to je jasno. In kmetje potrebujejo motivacijo in ustrezne vire. Drug problem je, da generacija kmetov nekako izumira. In to je velik problem. In potem je tu še uvoz iz tretjih držav. Kako poskrbeti, da bodo naši standardi spoštovani tudi pri uvoženih artiklih? Hvala lepa, gospod Kužmjok. Hvala lepa, gospod komisar. Tudi jaz eh, bi se vam rad v imenu politične skupine zahvalil za to, da ste tu na zasedanju odbora za kmetijstvo. Tekom eh, zaslišanja ste pravili, da boste tesno sodelovali s parlamentom in da vaš eh, obisk to tudi jasno kaže. Dve zadevi bi rad izpostavil. Eno zadevo ste že nekoliko omenili, namreč osnutek proračuna oziroma finančnega okvira za obdobje 21 do 27, je rezultat prejšnje komisije. Maja leta 2018 eh, so ta predlog podali. Takrat še nihče ni govoril o zelenem dogovoru. Zdaj je nova komisija predstavila ta osnutek in povemo odkrito, struktura tega starega proračuna, tudi kar zadeva SKP, se mora prilagoditi tem novim izzivom, ki so pred evropskimi kmeti. Izraz določene napetosti v kmetijstvu so bili tudi zelo intenzivni protesti, še posebej v zahodni Evropi, v Nemčiji, na nizozemskem, v Belgiji, v Franciji, kjer so protestirali kmetje in sprašujem se, ali ti protesti morda niso ravno odraz tega neizvajanja oziroma neprilagojenosti proračuna novim izzivom, s katerimi se kmetje sooča. In potem še nekaj. Dejali ste, da ste obiskali Avstrijo, da ste si tam ogledali več eh, malih ekoloških kmetij, dejali ste, da bo to prioriteta vašega mandata, torej zagotavljati podporo malim gospodarstvom. V drugem stebru SKP je kar nekaj omejitev, ki ne omogočajo malim kmetijskim gospodarstvom, da sodelujo pri tej podpori in zanima me, ali ste pripravljeni te omejitve odpraviti. Hvala. Hvala lepa, kolega Flanagan. Hvala lepa, dobrodošel gospod komisar na vašem prvem vsebinskem sestanku kot eh, komisar za kmetijstvo. Vse dobro vam želimo, to je zelo pomembna naloga in če boste uspeli dobro delati, nas čaka lepa prihodnost. Govorili ste o tem, kako braniti proračun. Morda nam lahko razložite, kako ga boste poskušali braniti. Kajti imamo situacijo, kjer se pač nek odstotek celotnega proračuna predlaga za kmetijstvo in sicer naj bi se znižal na 28,5 odstotka. Veliko govora je o tem, da bo manj denarja, ni pa veliko govora o tem, zakaj bomo imeli manj denarja. 2200 odstotno povečanje denarja za obrambo eh, je nekaj, s čimer se soočamo. Ali se boste borili, da boste deležni večjega deleža proračuna EU za kmetijstvo? Kajti, če poslušamo Lea Varadkarja, eh, irskega premijeja, dejal je, da bo dopolnil pomankanje denarja na nacionalni ravni. To mi nekako sporoča, da so številni opustili sploh idejo o tem, da bi se borili za večji proračun. Torej, glede na to, da se to ne bo očitno zgodilo, ali boste vi branili odstotek denarja za medijski proračun? Kam gre ta denar? Merkosur. Irska je junija dobila 100 milijonov evrov, 50 milijonov iz EU, 50 milijonov je Irska sama eh, dodala za to, da zmanjšujemo proizvodnjo. Obenem pa smo podpisali dogovor za uvoz 99 tisoč ton govedine iz držav Merkosurja. Ali lahko upravičite potrošnjo evropskega denarja za to, da zdaj gasimo požar, ki smo ga sami zakurili? Potem glede površin pod naturo 2000 in pa zajamčena plačila. To je evropska zakonodaja. Zakaj bi država članica preprečila plačila za zemljišča, na katera je Evropa na nek način naložila zahteve. Mislim, da je pač to treba plačati, ali boste to podprli. In potem še prerasporeditvena plačila komisija predlaga 100 eh, odstotkov, odbor Agri 65, jaz bi rad videl 100 odstotkov. Ali se boste zauzemali za 100 odstotno prerasporeditveno, redistributivno plačilo. Hvala lepa, s tem smo zaključili krok koordinatorjev. Sedaj prehajamo na prvi val odgovorov komisarja. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala vsem eh, koordinatorjem za zelo zanimiva vprašanja. In eh, številna se na nek način navezujejo na to, kar je tudi moja skrb, proračun. In tu je tudi vprašanje SKP. Gospod Dorfman ima seveda prav. Zdi se, kot da nimamo ravno jasne vizije SKP v Evropi. Ne, prihaja do sprememb, ki pomenijo koncentracijo kmetijskih zemljišč. Vse večja kmetijska gospodarstva imamo, vse bolj intenzivne metode pridelave mala. Kmetijska gospodarstva izginjajo, niso sposobna konkurirati velikim. In zdi se mi, da imamo zdaj zgodovinsko priložnost, da to spremenimo, da zaustavimo te negativne procese. In to je zdaj trenutek. Ali bomo izkoristili ta zeleni dogovor in dejansko ustavimo te negativne pojave ali pač ne. Ampak seveda, če želimo za to izkoristiti zeleni dogovor, potem eh, se vedno znova vračamo k vprašanju denarja in sredstev. In ni možnosti, da bi evropsko kmetijstvo ob manjšem proračunu, ob manj sredstvih v prvem stebru, pri radikalno zmanjšanih sredstvih v drugem stebru, izpolnilo vse te zahteve. Mm, potem zmanjšanje gnojenja pomeni neposredno kaj? Manj dohodkov, manj uporabe pesticidov, zopet več izgub in zopet manjši dohodek kmetov. Potem boljši pogoji dobrega počutja živali, tudi to je povezano z dodatnimi stroški, če želimo te standarde izboljšati. Najboljši instrument je drugi stebr zdaj ne bi izpostavljal posameznih držav, tako ali drugače, ampak ok, bil sem v Avstriji in tam vidim, da drugi stebr zelo dobro funkcionira. In večina sredstev iz drugega stebra gre na kmetijsko-okoljske ukrepe in ta struktura izdatkov, moram reči, da mi je zelo všeč. In tam se dejansko izvaja, že izvaja Evropski zeleni dogovor. In gledajte, če bi okrepili drugi stebr, kjer lahko promoviramo razumno uh, ukrepanje in promoviramo ekološko kmetovanje, potem mislim, da lahko resnično dosežemo velik pomemben učinek. To mislim, da bi morala biti neka usmeritev, ki jo moramo do dobre izkoristiti. Zeleni dogovor je dober razlog za to, da preusmerimo del pomoči na manjše, šipkejše kmetije, ki izginejo, ker niso sposobne konkurirati in če jim bomo pomagali, bodo lahko. In to je naša priložnost. Gospod De Castro je govoril o ekoshemah in kot rečeno, sem vsekakor pripravljen na to, da se v eni točki usedemo in se pogovorimo o konkretnih okrepih, ki jih je potrebno določiti. In sam se strinjam. Tudi kmetje govorijo o tem, to ni zgolj politična zahteva. Tudi kmetje sami govorijo, da bi želeli vedeti več, kaj konkretno naj počnejo za to, da bo do njihovi ukrepi prepoznani kot ustrezni, da bodo jasni pogoji, ne pa da bodo ne vem kje, ne vem kdaj, kar nekaj tako to vidi, da obstajajo do njih neke zahteve ali celo neki očinki, očitki. Tako da tu vsekakor vam lahko zagotovim polno sodelovanje s parlamentom. Gospa Miller je omenjena, omenjala ekološke programe. Kot že rečeno, ta dolgoročni program ukrepov za ekološko kmetijstvo se pripravlja, tudi gospod Holsting je o tem govoril. Ja, zelo pomembno je, da se zavedamo, da ne gre zgolj za povečevanje površin pod ekološko obdelavo, ampak gre za to, da povečamo pridelavo v ekoloških pogojih in potem tudi potrošnjo ekoloških proizvodov. In tu imamo veliko diferencijacije med državami članicami. Če se zopet vrnem k Avstriji, kjer sem na zadnji bil, tam imamo praktično 25 eh, odstotkov vseh kmetij vključenih v ekološko pridelavo. Potrošnja pa je približno 200 evrov na prebivalca. V moji državi na Polskem je poprečna potrošnja 4 evre na prebivalca. Tako da razlike v potrošnji ekoloških proizvodov so ogromne in ekološke proizvode mislim, da moramo razvijati v smislu ne le čim več površin pod eh, ekološko obdelavo, ampak da so stvari sorazmerne, da imamo tudi v živino reji ustrezno eh, pridelavo, da imamo potem tudi ustrezne promocijske aktivnosti in eh, tržinske aktivnosti in vse to bomo tudi kmalo predstavili. Potem je bilo tudi nekaj vprašanj glede strategije od Vildovilic. Ja, kar nekaj zadev povezanih s kmetijstvom je v pristojnosti drugih komisarjev, ne komisarja za kmetijstvo. Ko gre naprimer za pesticide, ko gre za omejevanje rabe pesticidov, to je v pristojnosti komisarja pristojnega za zdravje. Ampak lahko vam vsekakor zagotovim, da aktivno sodelujem in bom aktivno sodeloval pri vseh teh aktivnostih in vsaka odločitev, ki se bo sprejemala s tem v zvezi, mora biti pospremljena tudi za oceno učinka na kmetijstvo, tako da to bomo vsekakor natančno spremljali. Ob spoštovanju načela, da vsakršne dodatne zahteve za kmete ali kakršne koli upravne odločitve, ki pomenijo izgubo za kmeta, zahtevajo ustrezno nadomestilo. To ne more iti zgolj na račun kmetov. Glede tega sem zelo, zelo neomajen v komisiji, tako da tu ne bom spremenjal svojega pristopa. Gospod David je izpostavil problem kmetov, ki se jih predstavlja kot škodljive, kot eh, povzročitelje podnebnih eh, težav, kar je popolna neresnica. Kmetje so v prvi vrsti žrtve podnebnih sprememb. Suše ali druge naravne ujme, ki se dogajajo vedno bolj pogosto, najbolj udarijo po kmetih. Oni so tisti, ki najbolj občutijo eh, škodo. Seveda, določene pseudo-kmetijske prakse velja omejiti ali jih celo odpraviti, če so očitno škodljive do okolja. In eh, tu imam v mislih kmetijstvo, ki je v nekaterih panogah postalo že prava industrija. Ampak na splošno, takšno običajno družinsko kmetovanje, ki je zelo povezano z naravo, eh, ima pozitiven učinek na okolje. Gospod Kožmjok je spraševal o protestih kmetov. Ja, sestal sem se s kmeti, ne neposredno tekom uh, teh protestov, ampak poznam zahteve kmetov, sestal sem se z njihovimi predstavniki. Glavni problem je nemir, ki ga ustvarjajo nove obveznosti brez ustrezne podpore oziroma pomoči in bojim se, da vtegne to biti glavni problem pri izvajanju Evropskega zelenega dogovora. Zelo pomembno je, da ta pomembna ideja. Te komisije ne poteka v senci stalnih protestov. Ampak kmetje imajo upravičene razloge za skrb. Sam ne ocenjujem teh protestov in odločitev, zakaj protesti. To je bilo konec koncev naslovljeno na vlade v posameznih državah, ne na Evropsko komisijo, ampak razumem razloge za zaskrbljenost eh, kmetov. Glede malih kmetijskih gospodarstv, o čemer je tudi spraševal gospod Kožmjuk, ja, to je izredno pomembno. Sam analiziram sedanje programe razvoja podeželja in tam imamo veliko klauzul, ki izključujejo mala kmetijska gospodarstva, družinske eh, kmetije, da se šele od neke dokaj visoke meje na vzgor lahko zaprosi za določeno podporo. In vsa ta podpora je namenjena največjim kmetijskim gospodarstvom, intenzivnim. Velika večina kmetijskih gospodarstv pa nima dostopa do tega. In to je mm, različno od programa do programa, Am, ni, ni to posod enotno. Ampak v strateških načrtih, ki jih bom nadziral in katerih potrditev bom spremljal. Tu bomo vsekakor bdeli nad tem, da bodo mala kmetijska gospodarstva deležna pomoči iz drugega stebra, da se ne bo kar ukinila upravičenost za to podporo za mala kmetijska gospodarstva. To je zelo pomembno, kajti v nekaterih programih je le majhna skupina upravičencev imela dostop do morali pa bi imeti dostop do teh eh, programov vsi kmetje, ki želijo sodelovati v takšnih programih, še posebej, ker gre za kmetijsko-okoljske programe. Gospod Flanagan, ja, tudi vaše vprašanje zadeva proračun. Kako se bom torej boril za ta proračun? Takole bi rekel, nekako na skrajni meji mandata, ki ga imam, Eh, in vodim zelo intenzivne politične pogovore za to, da države članice prepričam, kajti v njihovih rokah je ta odločitev, da jih torej prepričamo, da naj bodo pogumni in eh, okrepijo ta proračun. Res eh, veliko, veliko pogovorov sem imel in jih imam in upam, da bo prišlo do pozitivnega premisleka in da bomo ta proračun lahko povečali, okrepili. Izzivi so resnično velikanski in če se hočemo z njimi soočiti, mislim, da potrebujemo sredstva. Sicer bo vsa ta lepa ideja Evropskega zelenega dogovora v tem pomembnem delu kmetijstva preprosto ne bo ugledala luč, svet, luči sveta in mislim, da je v našem skupnem interesu, da se nam to ne zgodi. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za prve odgovore. Sedaj pa sledijo druge kolegice in kolegi. Želim povedati na začetku, da se jih je prijavilo 30 za razpravo in zato bom tudi zelo strok, eh, ko eh, gre za eno minuto eh, časa, ki ga ima vsak od prijavljenih na razpolago, kolegica Aguilar. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, prisrčno dobrodošli. Govorili ste o tem, da ste bili na obisku v Avstriji in videli um, rezultate skupne kmetijske politike in upam, da boste tudi pri obisku eh, v Španiji ugotovili eh, uspeh prvega stebra SKP, eh, ki vodi do konkurenčnosti in blaginje. Danes ste govorili o zelenem dogovoru in prihodni strategiji eh, komisije od Vildovilic. Eh, ta zeleni val um, bo vplival tudi na reformo SKP in na kmetijstvo nasplošno. Skrbi v zvezi s tem so vam, so vam verjetno znane. In mogoče bi, lah, bi nam lahko povedali, kakšne posledice bo imel zeleni dogovor na strategijo odbilo vilic. to je v vaši pristojnosti, da branite kmetijstvo in sicer izključno vaši odgovornosti. Um, parlament je sprejel resolucijo o uh, carinah, um, ki so jih sprejeli ZDA. Na vsak način potrebujemo podporo za sektorje, uh, ki uh, jih je to. Um, zadelo in upam, prizadelo in upam, da bomo kmalo imeli tak eh, načrt, ukrepal gospa Binar. Hvala, gospod Večikovski, da ste prišli na obisk. To, kar me je najbolj šokiralo v vašem govoru in sicer, da tri odstotke, tri odstotki vseh lastnikov imajo v lasti celoten, vso površino v EU. Očitno to nikogar ne moti. Vsi govorimo o majhnih strukturah, o majhnih kmetijah tri odstotkov lastnikov ima v lasti vso površino. Pravzaprav se čudim, eh, da se sploh kdo zauzame za subvencije na površino iz prvega stop, stebra, kajti če profitire z minimalnim odstotkom, potem je to eh, podpora napačnemu kmetovanju in to je treba jasno povedati in želela bi si, da kljub razlikam med političnimi skupinami izberemo inovative nove pristope za transformacijo kmetijstva. Sej vemo, da smo potisnjeni ob zid in da um, bo zeleni dogovor sprijet zaradi velikih težav in pravzaprav kot kmetje ne potrebujemo neke trdnjave, s katere striljamo. Pomembno je ščititi drugi stebr in ker naj bi se zmanjšale sredstva, um, bi bilo mogoče dobro, če bi um, predvideli minimalna sredstva za ekološko kmetovanje. Če tega ne bomo storili, se bo verjetno situacija na področju biološkega kmetovanja še poslabšala. Naslednje na vrsti gospa Tomažič in prosim, da se držite um, predvidenega časa in sicer ene minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod eh, komisar, zelo na kratko, nekatere države članice in tudi Hrvaška imajo še vedno zelo veliko neuporabnega um, kmetijskega zemlišča v lasti države. Mladi kmetici, kmetovalci, ki imajo ideje in nimajo dovolj zemlje, da bi um, uresničile svoj načrt. Zato me zanima, na kateri način bi komisija uh, želela mm, spodbuditi države članice, da to eh, eh, zemljo pravično porazdeli med eh, domačim prebivalstvom. Hvala. Gospa Frečanova. Hvala. Hvala za vašo predstavitev, gospod komisar hotela sem vprašati nekaj, kar še ni bilo omenjeno in sicer uporaba novih tehnologij v kmetovanju pri, eh, pri delavi, um, torej uh, genetika, um, uporaba kemikalij, po drugi strani eh, želimo omejiti uporabo kemikalij, na drugi strani pa želimo zagotoviti preživetje kmetov um, in mislim, da bi tudi nove tehnologije pri tem pomagale, čeprav so stroškovno zelo uh, intenzivne. Kakšen je vaš pogled na to, eh, kako lahko pomagamo, uh, da bi lahko bolje uporabili tudi nove tehnologije? Kolega Amaro je na vrsti naslednji. Dobri dan. Hvala lepa, gospod komisar. Um, imamo SKP in zeleni dogovor in vs, oboje mora delovati um, in sicer skupaj. Slišali smo različne mnenja o tem in razumemo, Eh, da se pogosto eh, kmete krivi zaradi eh, izgube biotske raznovrstnosti in tako naprej. Ampak eh, moramo pomagati kmetom, da bodo lahko izvajali zeleni dogovor. Komisar, če imamo dovolj sredstev na razpolago za SKP, potem bomo v stanju to storiti, drugače pa bo zelo problematično, naprimer za portugalske kmete, ampak za evropske kmete nasplošno. Zato vam želim. Eh, vas želim vprašati, kako bo z majhnimi kmetijami? Moramo najti neko ravnovesje med velikim in majhnimi in ali bi lahko razmislili o tem, kako bi imeli bolj pravična plačila, predvsem v prvem stebru, pa tudi v drugem stebru. In kako bi to bilo povezano s kohezijsko politiko? Hvala, kolega Kristenson. Hvala lepa. Govoril bom dansko. Hvala, da ste mi dali besedo in hvala komisarju, da um, je danes naš gost. Veselim se konstruktivnega sodelovanja v naslednjih letih. Imam pa eno vprašanje. Kako ocenjujete nove tehnike, kot naprimer CRISPR? um, omenjeni so bili organ, gensko spremenjeni organizmi, vendar um, s tehnologijo je možno ustvariti nove rastline, ki so bolj prilagojene podnebju in pravzaprav bi morali izkoristiti novo tehnologijo v boju proti podnebnim spremembam in upam, da se boste zauzeli za to, tako da bo uh, CRISPR izuzeta iz uredbe o gensko spremenjenih organizmih. Hvala, kolega Bušman je naslednji. Uh, Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod Bojčekovski. Veseli me, da ste danes z nami. Imam eno vprašanje v zvezi s dobrobiti živali. Vedno prihaja pri eh, transportih živali do velikega trpinčenja, do velikega mučenja in to je drastično, predvsem, ko gre za transport zunaj EU in to vodi do situacij, ki ni v skladu z evropskimi standardi, naprimer ni odmorov pri um, transportih v Srednjo Azijo ali tudi pri ladijskih transportih na Bližnji vzhod, kjer um, poginjajo živali um, na močen način in veliko je kršitev pravil. Katero strategijo podpirate, da bo EU postala dejavna, da ne bo takih tragedij in kršitev v zvezi s prevozom živali? Hvala. Kolega Jurge. Komisaržu. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, malo časa je pa vendar na kratko par zadev. Kot prvo, ali komisija in eh, gospod komisar morda ne bi opravila ocene ciljev SKP, kot jih določa pogodba iz leta 2009, kajti tu govorimo zdaj o novem zelenem nagovoru in o drugih zadevah in eh, ali se ti osnovni cilji dosegajo ali pa je treba spremeniti morda določbe. Drugo, prehodno obdobje, dvoletno prehodno obdobje, to je veliko poslancev izpostavljalo to tematiko na odboru. Prosim, če ne lahko poveste, kaj je s tem v zvezi. Kar zadeva koncentracijo zemlišč, tu komisija tudi vodi postopek proti Polski glede ureditve tega vprašanja, ker to ni v pristojnosti komisije ali bi to morali zdaj opustiti. Tako, minuta je že mimo, dovolj za enkrat. Hvala. Vielen Dank. Hvala, kolega Rusen. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi komisarju za eh, da našen obisk. Veselim se sodelovanja v tem mandatu. Dobro je slišati, da eh, se boste zauzili za ohranitev proračuna za kmetijstvo imam mm, kar precej skrbi v zvezi z zelenim dogovorom. V zelenem dogovoru so ambicije visoke, vendar malo je predvidenih instrumentov, vendar kmetje potrebujejo take instrumente, naprimer močnejše rastline z novo tehniko, precizno kmetovanje, potem zelene pesticide, da se lahko um, odzovejo, če pride do težav. Tu ni samo vprašanje denarja. Zato moja vprašanja, gospod komisar, kako bomo lahko poskrbeli za to, da stoletne izkušnje kmetov z zemljo, da bodo ustrizno ovrednotenje pri eh, izvajanju zelenega dogovora in naslednje vprašanje, kaj bo storila komisija, da bi čim prej dala na razpolago najboljše in najbolj učinkovite tehnike za kmete in ko boste na obisku na nizozemskem, vas bomo tam seveda eh, prisrčno sprejeli, kolegica Katajnen. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Hvala, da ste prišli na obisk že sedaj na začetku mandata in da ste nam predstavili pomembno delo. Um, v pismu o mandatu ste jasno pisali, zapisali, da bo obnova SKP um, um, izvajanja po načrtih iz 2016 in potrebujemo tudi jasno rešitev za zeleni dogovor vs, v povezavi z vsemi ambicijami. Potrebujemo pa strateško rešitev, da um, kmetje ne bodo imeli še več administrativnega dela in da se prihodek kmetov ne bo še naprej nižal. Se pravi, tri, potrebujemo um, več korenčka. Eh, kot palice. Kako boste v komisiji poskrbili za to, da bo kmetijstvo spoznano kot pozitiven dejavnik pri varstvu okolja in da kmetje ne bodo postali žrtev te politike. Eh, kakšne rešitve ste za to predvideli? Kolegica Aljiva Eli je na vrsti naslednja. Spoštovani gospod eh, komisar kolegice in kolegi. Ta tema je bila omenjena že večkrat. Kako boste zagotovili potrebno sinergijo med različnimi možnostmi financiranja? Pri tem, pri tem mislim na SKP strategijo strategije za biološko kmetovanje, biotsko raznovrstnost, zeleni dogovor in strategija od vil do vilice. Vem, da dosjeji predvidivajo različne ruke. Rekli ste, da bo potrebno povečati proračun. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da znotraj SKP ne gre samo za kmetijske dejavnosti, temveč tudi za nekmetijske dejavnosti, ki se podpirajo. In razen tega si pričakujemo boljšo življensko kakovost, boljše storitve, digitalizacija, uveljavljanje okoljskih ukrepov na podeželju. Ni eh, pa, niso pa predvidena pravila za nacionalno prehodno pomoč in um, kme, majhni kmetje so um, v skrbih. Um, Um, New York Times preiskave so pokazale, da se uporabljajo sredstva SKP za financiranje oligarhov in populističnih gibanj. Um, vemo, sliša, slišati želim um, vašo oceno glede tega. Um, vemo, da se, da se zvišuje glob, eh, temperatura na svetu pa tudi na področju kmetovanja vidimo večje posledice in zato um, sprašujem, ali imate kakršne koli rešitve, da bi lahko pomagali tistim, uh, ki pridelujejo um, um, zelenjavo, in, um, um, zelenjavo in sadje na azurskih otokih, kajti vemo, da eh, so se tam zelo uh, um, da se je zelo povečal problem suš, eh, kolegica Aguilera, prosim. Hvala lepa, prisrčno dobrodošli, gospod komisar. Želim eh, si slišati kaj več o tem, kar nas čaka v naslednjih mesecih, večletni finančni okvir, reforma SKP, zeleni dogovor od Bil do Bilic. Kakšni so vaši načrti v zvezi s tem? Uh, potrebujemo jasno sporočilo kmetovalcem, predvsem tistim, eh, ki imajo manj sredstev. Če bo manj denarja za kmete, to ne bo pozitivno. Več je sektorjev, eh, ki um, jih eh, še posebej zadevajo carine um, ZDA in potem gre tudi za vprašanje promocije prodaje izdelkov in potrebujemo pomoč za sektorje, um, ki trpijo v Španiji, predvsem olčno olje. Um, torej samo skladiščenje ni eh, primeren ukrep, nizke cene olčnega olja so velik problem. Španske zadruge zahtevajo samo regulacijo GDA uh, gre, uh, kaj lahko poveste za sektor španskega olčnega olja. Kmalo že pričakujemo demonstracije v zvezi s tem, kolegica Gadeš. Hvala, gospod eh, komisar. Eh, želim vam veliko uspeha v vašem mandatu. Vsi se strinjamo, da je strategija od vil do vilic, da mora biti solidna um, gre za trajnost eh, prehrane in uh, treba je braniti uh, tudi ukrepe proti podnebnim spremembam um, za varovanje okolja, za dobrobit živali. Ampak kakšna je st vaša strategija, gospod komisar, vsi se strinjamo, da je treba spoštovati uh, tudi um, um, kmetijske skupnosti in um, razvoj podeželja. To smo slišali že večkrat. Um, ena od vaših prioritet um, je tudi dolgoročna strategija podeželja, ste rekli. In, um, vi ste v predstavitvi govorili eh, o strategiji, ki bo predstavljena proti koncu leta. Kakšna bo povezava med to strategijo in strategijo od vil do vilic? Eh, ali bodo ustrezno upoštevane potrebe podeželja? Kaj ti treba je tudi anticipirati to strategijo za razvoj podeželja? Eh, eh, in, eh, kot rečeno, je to treba upoštevati v vseh različnih strategijah pri reformi SKP in tudi od Vildovilic, eh, kolega Buda. Hvala. Vemo, da so velike razlike pri neposrednih plačilih državam članicam, predvsem med Zahodom in Shodom. Zeleni dogovor bo vplival na vse kmetovalce, ne glede na to, kje živijo. Ampak um, obremenitve bodo verjetno podobne. Govorimo o zmanjšanju pesticidov, um, o dobrobiti živali in tako naprej. Ampak pod temi pogoji moramo govoriti tudi o eh, pospešenem eh, procesu konverzije v državah članicah. Ampak če vprašate kmete na vzhodu, um, ali spoštujejo enake okoljske standarde eh, kot na Zahodu, ko pa na Zahodu dobijo veliko večjo finančno pomoč, danes je težko narediti več z manj denarja in to je treba upoštevati in zato želim slišati vaše mnenje o tem. Ehm, torej, pospešeni ehm, procesi preusmirjena kmetovanja v zvezi z zelenim dogovorom, kako naj to eh, funkcionira kolegica Hazenkamp? ähm, zajca, Äh, oziroma konca ähm, ähm, ähm, imamo za pridelavo mesa, vendar nimamo zakonodaje o zajcih oziroma koncih. Äh, e, kaj ti ti živijo skozi v klitkah, brez dnevne svetlobe, brez socialnih stikov, deloma celo brez hrane in brez vode. Äh, Eh, in po tem eh, groznem življenju se jih brutalno umori. Na nizozemskem eh, zajci mogoče še bolje živijo kot drugod v Evropi, ampak že slike iz nizozemske kažejo, da je to za nje pekov. Prihaja do različnih poškodb in veliko tudi mrtvih kuncev oziroma zajcev v teh kletkah. In mislim, da je treba nekaj spremeniti na teh groznih pogojih, v katerih živijo Eh, kunci oziroma zajci v kletkah. Eh, kolega Bogovič. Car dobrodošel na našem odboru. Eh, kot smo slišali, smo v času, ko govorimo o zelenem dogovoru, digitalni uniji, sprejema se večletni finančni okvir, znotraj katerega je reforma SKP. Na nekaj stavkih imamo manj denarja za kmetijstvo in razvoj podeželja, dvigujemo okoljske zahteve, zahteve še druge in kmete je upravičeno strah, kako naprej. V okviru inicijative Pametne vasi poskušamo iskati rešitve, kako z modernizacijo kmetijstva, kot je predzizno kmetijstvo, kratke verige eh, izpostav dodatno delovno mesto in zaslužek na kmetije, na kmetijah, krati pa tudi turizem, dopolnilna dejavnost, skrb za starejšo populacijo, eh, odgovori na področje energetike, mobilnosti e-zdravja. Vse to so stvari, ki jih naslavljamo tudi v zelenem dogovoru, v ostalih naših strategijah. Zato me zanima, kako se boste potrudili, da bo tudi denar iz, skladov, iz ostalih kohezijskih skladov prišel na podeželje, kajti sam sem prepričan, da, tako, da je tako kmetijstvo kot podeželje del rešitev in pa ne del problema in zato sodi v zeleni dogovor. Dank, Frau Kollegin Sander kolegica Sandal. Hvala, gospod eh, predsednik, eh, gospod eh, komisar. Zaskrbljena sem predvsem v zvezi s financiranjem sklada za pravični prehod. Ta sklad, ki je namenjen, da pomaga regijam, ki so najbolj odvisne od fosilnih regij, je v tretjem razdelku večletnega finančnega okvira in sicer v enakem razdelku kot financiranje financiranje eh, skupne kmetijske politike in zato moje vprašanje. Ta sklad naj bi pomagal tistim državam, ki imajo potrebe, da udejanijo zeleni dogovor. Ampak verjetno bi bilo bolje, če bi to bilo v drugem razdelku, eh, kjer je tudi kohezijska politika. Razen tega je predvidena dotacija 7,7 milijard eh, evrov torej, ali eh, bi se lahko angažirali, da, da um, izvajanje zelenega dogovora ne bo šlo na račun skupne kmetijske politike, kolega Sojdo. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar Bojčehovski. Hvala za sodelovanje s parlamentom. Tu vam želim veliko uspeha. Carine ZDA so veliko bremenitev za proizvajalce v Evropi, predvsem v Španiji. Imamo hudo situacijo z izgubo uh, številnih delovnih mest eh, potrebujemo fleksibilnost pri promociji vina in tudi fleksibilnost pri skladiščenju oljčnega olja. To ni funkcioniralo. Če pa um, so to vrstne zahteve, se komisija odziva zelo počasi. Kdaj bodo kmeti lahko računali z odpravo carin, kako daleč so pogajanja ZDA in kako boste eh, nadomestili škodo, ki eh, so jo utrpeli naprimer proizvajalci eh, namiznega ol olčnega olja v eh, del eh, carin je bil eh, Um, označen za nezakonit v ZDA in to bi mogoče lahko bil tudi del rešitve. Kolega Ropi. Um, želim čestitati novemu komisarju k izvolitvi v to funkcijo in želim mu veliko uspeha. Moje vprašanje pa je naslednje. Kaj um, menite o, eh, eh, o, o Eh, tem, da bi pravila, eh, torej pravila so enaka za vse v Evropski uniji, eh, plačila pa so zelo različna um, in sicer do trikrat v višini. V baljskih državah um, um, so podpore eh, samo približno 70 odstotne v primerjavi s povprečjem EU. In seveda je potem težko dosegati cilje, predvsem, ko se te zahteve, um, um, ko so te eh, zahteve vedno večje, vedno strožje in ne moremo delati tako, kot bi želeli gospod Tolare. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, gospod komisar. Hvala, da ste se vzeli čas, da pridete k nam. Govorili ste o skupni kmetijski eh, politiki in o skupni politiki proizvodnje eh, hrane. In sedaj imamo pred seboj konkreten eh, predlog. Eh, gre za to, da odgovorimo na eh, okoljske in pa družbene zahteve pri proizvodnji hrane. Proizvajalci imajo danes velike težave, kajti družba jih eh, vedno manj razume. Ali ni strategija od vil do vilic možnost, da ponovno vzpostavimo eh, to povezavo med državljani in kmeti in kako nameravate vključiti skupno kmetijsko politiko v to? Eh, poleg eh, tega pa je potrebno zagotoviti, da bo strategija od vil do vilic upoštevala tako eh, kmete, kakor tudi vse druge državljane Evropske unije. To ni strategija zgolj za kmete. Najlepša hvala, kolegica Šujdrova. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Povsem vas razumem, ne samo zato, ker eh, sta najna materna jezika podobna, ampak zaradi tega, ker razumem vašo željo, da bi pomagali družinskim kmetijam. Zeleni sporazum in pa vpliv eh, tega sporazuma na kmete, to je pomembna tema. Mislim, da so kmetije najbolj izpostavljeni podnebnim spremembam in da bi jim zato morali pomagati. 14. decembra je komisija predstavila svoj eh, investicijski načrt in vidimo lahko, da eh, bo skupna kmetijska politika v 40 odstotkih eh, podpirala boj proti okoljskim spremembam. Eh, in 30 eh, odstotkov obzorja eh, in drugih programov bo namenjenih boju proti podnebnim spremembam. Vendar pa ne vidim nobenih specifičnih sredstev za naše kmete, da bi jim pomagali pri boju proti podnebnim spremembam. Rada bi, da bi to vključili recimo nadomestila za pesticide in tako naprej. Zelo specifično podporo bi morali zagotoviti. Hvala lepa, gospod komisar. Dve kratke pripombi. Eh, tako eh, nadaljujte, obiskujte tudi eh, kmetije na terenu. Zelo pomembni so ti obiski, kar pa zadeva proračun. Nadaljujte tako kot doslej. Ampak pogovarjajte, pogovarjati se morate ne le z ministri za kmetijstvo, ampak tudi z ministri eh, za proračun, kajti ti so tisti, ki ne želijo zagotoviti sredstev. Skupna kmetijska politika. Dejali ste, da potrebujemo eh, skupen seznam ukrepov. Eh, to je tudi ideja, o kateri smo večkrat razpravljali v odboru mislim, da eh, bomo vašo pobudo z veseljem prevzeli pri naslednjih eh, pogajanjih in potem eh, večja koncentracija kmetij, o tem je potrebno razpravljati tudi strokovno. Pri tej statistiki je zelo zanimivo, kako hitro dosežeš te tri odstotke. Torej, predsedujoči odbora potrebujemo vsebinsko razpravo. Hvala lepa, sedaj pa kolega Andrija. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod eh, komisar. Eh, prepričati je potrebno kolegi eh, komisarjev in pa države članice. In zaradi tega eh, jih je potrebno pripričati, da lahko skupna kmetijska politika igra pomembno vlogo pri uresničitvi eh, zelenega eh, sporazuma. Skupno kmetijsko politiko je potrebno povezati z tem načrtom potreben je razvoj ekološkega kmetijstva in pri tem je pomemben tudi vpliv na zdravje naših državljanov. Eh, skupna kmetijska politika, kot je zasnovana, povsem podpira uresničitev eh, zelenega eh, sporazuma. Ali lahko natočneje poveste, kakšne načrte imate v zvezi s premembo te uredbe? Hvala lepa, kolegica Magines. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod komisar. Nekoliko sem zaskrbljena zaradi vaše razdelitve kmetov na industrijske kmete in pa na uh, biološke kmete. Eh, pri tem pa zanemarjate uh, konvencionalne uh, kmete, ki jih je veliko in mislim, uh, da jim prav gotovo ne pomagate, če se osredotočate na katero koli uh, kategorijo uh, posamično. Poleg tega pa ne govorite o industrijski predelavi in tako naprej. Torej, potrebno je poskrbeti za te eh, povezave in eh, potrebno se zavedati, kakšen pritisk imamo na kmete zaradi eh, te industrijske predelave in zaradi prodaje na drobno. Poleg tega imajo kmetje eh, zelo nizke dohodke. Eh, Zanima pa me tudi, kakšna je pristojnost eh, komisarja za kmetijstvo. Zdi se mi, eh, da je velik eh, del vašega resorja sedaj v pristojnosti drugih komisarjev, recimo, ko gre za strategijo od vil do vilic. Ali lahko pomerite moje strahove v zvezi z tem? Eh, kaj pa vloga Svetovne trgovinske organizacije eh, pri prepovedi uporabe eh, pesticidov, ki jih ne uporabljamo v Evropski uniji, tudi pri izdelkih, ki prihajajo iz tretjih držav. Gospod Lebreton. Hvala lepa, gospod komisar. Všeč mi je bil vaš prispevek, predvsem vaša ideja, da moramo ukrepiti proračun za kmetijsko politiko, hkrati pa moramo tesneje povezati kmetijsko in pa kohezijsko politiko. Poleg tega, ste dejali, da uh, trije odstotki uh, kmetov imajo v uh, lasti 50 odstotkov kmetijskih površin v Evropi. To se mi zdi grozljiva številka. Kako boste vzpodbudili države članice, da bolje uporabijo drugi stebr? Potem pa so tukaj ukrepi, ki vplivajo negativno na naše kmete, recimo eh, pakt eh, stabilnosti eh, in rasti, ki predstavlja dodatne omejitve in potem prostotrgovinski sporazumi. Kakšno povezavo vidite med skupno kmetijsko politiko in pa prostotrgovinskimi sporazumi, ki ogrožajo naše kmete? Najlepša hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili z krogom vprašanj. In eh, besedo bom eh, sedaj dal komisarju, ki bo odgovoril na vaše vprašanja. Predlagam, eh, da se omejite na 15-20 minut, kar dobro napredujemo danes in upam, da boste v tem času lahko odgovorili na vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi vsem poslancem za vsa ta vprašanja. Poskušal sem si vsa ta vprašanja zabeležiti in upam, da nisem nobenega spregledal, upam, da ne bom kakšnega detajla izpustil, glede na veliko število vprašanj. Gospa Aguilar je govorila o tem, da sem nahvalil drugi stebr v Avstriji. Treba je poznati tudi sveda uspehe prvega stebra. Ja, sveda oba stebra SKP sta enako pomembna in prvi stebr je namenjen temu, da bi kmetje sploh hoteli upravljati za zemljo, obdelovati zemljo, da bo to imelo nek eh, gospodarski smisel in zato je treba kmete podpriti, vse, ki obdelujejo zemljo. Zemlja v prvem stebru, tisti, ki pa eh, potem izvaja še dodatne ukrepe, pa v drugem stebru. To je logika SKP, z velikim veseljem se seznanim tudi s pozitivnimi izkušnjami iz drugih držav, tudi v Španiji. Načrtujem nadaljne obiske in eh, se vam zelo zahvaljujem za ta predlog. Gospa uh, eh, Viner. Je govorila o podatkih glede zemljišč in uh, govora je bilo o koncentraciji zemljišč. To je omenjal tudi gospod Le Breton. Evropska komisija ima tu eno možnost. Sicer določene zgornje meje za največje kmetijsko gospodarstvo in zahvaljujoč temu se nekako omejuje motivacija za to, da bi koncentrirali lastništvo. Od 60 tisoč evrov na vzgor prihaja do redukcije plačil, od 100 tisoč evrov naprej pa je konec. 100 tisoč evrov je maksimalno plačilo, ampak vemo, in bil sem tu v tem zboru, v tej komisiji, v tem odboru že dvakrat, ko je bila razprava okrog eh, nadaljne reforme SKP in vedno znova so prihajali predlogi obveznega zgornjega omejevanja. Končalo se je s prostovoljnim in ta inštrument nikoli ni resnično zafunkcioniral. Sam eh, sem eh, tu velik zagovornik tega, kar predlaga ga komisija in mislim, da velika kmetijska gospodarstva nad določeno ravnjo, mislim, da niso več ravno kmetijstva, so že bolj podjetja. Uh, Eh, kmetije so že bolj podjetja in financiranje bi morali to omejiti. Zdaj, ali bo tako ali ne, to pa je seveda zdaj stvar držav članic. Vidim, da so mnenja različna, tudi zato, ker je struktura kmetijstva v Evropi raznolika. Imamo države, kjer je povprečna velikost eh, kmetije pod 10 hektarjev, imamo države, kjer je povprečna velikost več kot 130 hektarjev, kot na Češkem naprimer. Zdaj, kar pa zadeva nacionalne inštrumente. No, tu imamo celo paleto različnih rešitev na nacionalni ravni. Gospod Jurgen je naprimer govoril, da Poljska, ki je uvajala dokaj restriktivno zakonodajo glede zemljišč, ki jih nimajo v lasti kmetje, ne odvisno od državljanstva, kajti vsi državljani EU so podvrženi enakim pogojem, kar zdaj dostop do zemljišč in ne moremo tega omejevati z vidika državljanstva, ampak eh, gre za vprašanje statusa, ali si kmet ali nisi. In tu so določeni ukrepi, predmet intervencij komisije. To se ne dogaja v mojem resorju, ampak eh, ravno na zahtevo parlamenta bomo upravili ta pregled in bomo preučili tudi to tematiko. Kajti mislim, da moramo spodbujati takšne aktivnosti, ki zagotavljajo, da bo kmetijska zemlja na voljo resničnim kmetom. Največja ovira za mlade kmete in eh, glede česar se pritožujejo mladi, ki bi želeli biti kmetje, kaj je največja težava? Dostop do zemljišč. To je prvi problem. In zemljišča ne morejo biti predmet špekulativnega nabiranja količin zemljišč, eh, zato da bi se špekuliralo potem z vrednostjo. Zemljišča morajo biti na voljo kmetom in mi bomo podprli vse takšne pravne rešitve, ki se bodo tu uvale in še enkrat povdarjam, gre za pristojnost držav članic. Komisija to lahko spremlja, preučuje, natančno pregleduje, lahko tudi določene dobre prakse spodbuja, tako ali drugače, ampak spoštovati moramo mandat, ki ga ima komisija po pogodbah in eh, ta ne dovoljuje poseganja v predpise glede lastništva zemljišč v državah članicah. Potem vprašanje gospe Tomašič. Problemi z državnimi zemljišči na Hrvaškem. No, hrvaški kmetje so me povprašali, ko sem bil tam, imel, imel sem srečanje z njimi in eh, povedali so mi, da imajo problem s tem in tu lahko samo povem, da je treba poseči po najboljših praksah. Kajti mislim, da so možne eh, dolgoročne oblike najema državnih zemljišč, to se je odločila Poljska, ki ima več kot pol milijona hektarjev v državni lasti in v veliki večini to oddajamo kmetom v najem, v zakup, kajti sredstvo za nakupni in zato je dolgoročni zakup tudi lahko rešitev potem vprašanja glede novih tehnologij in še nekaj drugih vprašanj v zvezi z novimi tehnologijami. Glede, seveda podpiram to, da posegamo po novih tehnologijah, novih eh, tehnikah pridelave in tudi razvoj novih uh, rastlin, ki bodo bolj odporne na podnebne pogoje. Eh, če bo to v strateških načrtih držav članic, bom to vsekakor podpiral, nove tehnologije, kot naprimer eh, tako imenovano precizno kmetijstvo, to je, mislim, da je zelo dober korak v pravo smer za zmanjševanje količine gnojil, ne da bi s tem kakorkoli zmanjševali rodnost. Enako velja potem tudi za eh, fitofarmacevtska sredstva. Vse to so zelo dobri predlogi in vsekakor sem pripravljen na to, da podpremo takšne aktivnosti. Ampak vse to mora seveda temeljiti na znanstvenih dognanjih. Vse tehnologije, še posebej biotehnologije, ki je povezana tudi z določenimi pomisleki in skrbmi, kajti če uide izpod nadzora, je to lahko nevarno za okolje. Skratka, potrebujemo solidne znanstvene raziskave, ki morajo biti temelj za soglasje ali nesoglasje komisije glede uporabe takšnih novih tehnologij. Na to se je navezoval tudi gospod Kristensen. Gospa Bušman, eh, vprašanje glede transporta živali. Ja, tudi sam sem zelo občutljiv za to tematiko. Te dramatične scene, ki smo jim priča, pri transportu živali je nekaj, kar zelo skrbi javnost in do neke mere to tudi generira določen odpor proti kmetom, čež da so kmetje krivi za to. Niso kmetje tisti, ki prevažajo te živali preko sredozemlja ali ne vem kam. To je potem že stvar posla e, in tu niso vedno spoštovani vsi pogoji. Tako da je treba ukrepiti nadzor pri takšnih transportih, kajti imamo jasne predpise v EU, treba izpolnjevati pogoje. Drugi korak, ki pa je še posebej pomemben za me, je ustvarjanje alternativ, da takšni transporti na takšno oddaljenost sploh niso potrebni. Naprimer, podpora kmetov in mm, podjetij za proizvodnjo za lokalni trg. Če bomo v drugem stebru predvsem eh, izvajali doplačila in tam so možnosti, da kmet predvsem Eh, redi živali za odkup in zakol na lokalnem trgu, da se teh živali ne prevaža daleč, na ta način privrčujemo pri transportu, prav tako zmanjšujemo emisije v okolje in mislim, da vse to lahko podpremo v okviru zelenega dogovora in to je vsekakor lahko alternativa transportu živali na velike razdalje. To bom vsekakor podprl v nacionalnih strateških načrtih, mislim, da imamo tam kar nekaj prostora za takšne ukrepe gospodu Jurglu sem že odgovoril, vprašali ste tudi vprašanje glede prehodnega obdobja. Ja, predvideno je enoletno prehodno obdobje, upamo, da nam bo to uspelo, vse pa je odvisno od tega, kako bo potekalo delo na finančnem okviru. To je tisto, kar eh, pogojuje nadaljne odločitve, tako da bomo videli zaenkrat. Mislim, da je vse pripravljeno, da v roku enega leta oddelamo vse strateške načrte in da potem leta 2022 nova SKP že steče po novih pravilih. Gospod Rusen je prav tako spraševal po novih tehnologijah. Na to sem že odgovoril, ampak tu je treba povedati še nekaj pomembnega. O tem sem že govoril tekom eh, zaslišanj, lahko še ponovim. Seveda bomo imeli finančni okvir in tu bo kar veliko sredstev na voljo za znanstvene raziskave, kar zadeva hm, kmetijstvo, eh, prehrano in to moramo, mislim, da izkoristiti na modr način, da bodo to raziskave, ki bodo resnično pomagale kmetom, da bodo to raziskave, ki bodo koristne za praktično uporabo, ne za ustvarjanje nekih ne vem kakšnih teorij, temveč da imamo konkretne raziskave za kmetijstvo, za okolje. Veliko denarja je in veliko bo možno postoriti za ta denar in mislim, da bomo lahko dosegli tudi velik napredek. Gospa Katajnen je pomembno spregovorila o tem, da je potrebno kmete videti kot uh, del rešitve, ne pa problem, ki se ga je treba znebiti. Kajti nekateri vidijo kmete kot problem, ki ga je, se ga je treba znebiti in potem problemov ne bo. Ampak seveda vsi ukrepi v okviru zelenega dogovora morajo teči iz prepričanja, da je treba kmete spodbujati pri izpolnevanju teh eh, pogojev, teh zahtev in jim pomagati. Danes sem že govoril o tem, da mora kmetijstvo biti bolj okolju prijazno, ampak tudi kmetijska politika mora biti prijaznejša do kmetov. Kaj te brez kmetov ne bomo nečesar dosegli. Zdaj imamo 10 milijonov evropskih kmetov, ki zagotavljajo zanesljivo skrbo s hrano za 500 milijonov evropejcev in vsak dan se jim lahko zahvalimo za to, da nam omogočajo to zanesljivo skrbo. Tako da mislim, da so vsekakor skupina, ki si zasluži naše spoštovanje, kajte gre za skupino, ki se vse bolj oži in mislim, da jim moramo pomagati, da bomo imeli zanesljivo skrbo s hrano tudi v prihodnje. Gospa Alijeva in nekaj drugih je govorilo o potrebi pokrepiti proračuna, o tem sem že govoril, morda samo dodam še to. Gospod Jar je govoril o tem, da je treba govoriti z ministri za finance, kajti ministri za kmetijstvo tu niso odločilni. Zdaj, zavedam se, kakšni so mm, mehanizmi odločanja v vladah, kako tudi v komisiji. Sam sem eh, komisar za kmetijstvo, ampak dobro, ne mislijo vsi enako, podobno je v vladah. In mislim, da je prva stvar ta, da opravimo pogovore z ministri za kmetijstvo, kajti konkretni predlogi, in ne bi zdaj tu o njih govoril, kajti to je vse čas nekako v fazi pogajanj mislim pa, da moramo še videti, kakšne bodo predloge. Treba predvsem poiskati način, kako pravično zagotoviti soglasje držav, vseh držav članic. Kajte, ne moramo igrati igre, kjer pač upiramo ene proti drugim. Vam bomo vzeli, vam bomo dali več, ne. E, tudi notranja konvergenca, o kateri je bilo tu govora, je nekaj, kar je možno v veliki meri doseči na način, ki bi moral biti spremljiv za vse države članice, ampak najprej potrebujemo povečanje proračuna. Le potem bomo tudi ta občutljiv problem lahko pravično rešili. Gospod Guerrero je govoril o objavah v New York Timesu. In ja, tudi mene to zelo skrbi, kajti gre za takšne kritike SKP, ki izpostavlja razno, razne oblike potrate in to potem ustvarja vtis, da se kmetijska sredstva eh, troši po nemarnem. Zdaj, če je kaj na, na tem, potem imamo OLAF, imamo organizacije oziroma institucije, ki so pristojne za preiskave zlorab evropskih sredstev. Sam pa moram reči, da sem pripravljen na, eh, na to, da se pripravi nekakšen nabor preventivnih protikorupcijskih ukrepov v kmetijstvu kot nekakšen obvezen del strateških načrtov, da bodo jasna načela, kako se porazdalijo sredstva, da bodo enaki kriteriji za vse, da ne bi prihajalo do takšnih praks kot uh, vse dogaja, da pač prvi pride, prvi melje. Kdo ima boljši dostop do določenih ljudi, ima več sredstev, drugi manj. Torej potrebujemo enotne kriterije, da se resnično izbirajo najboljši projekti, eh, kajti kadar je konkurenca med projekti, potem je tudi določena obveznost potrebna, da, da države članice to zagotovijo. In sam želim torej uvesti ta sistem, da bo manj možnosti izkoriščanja oziroma korupcije pri izplačilih evropskih sredstev. Gospa Aguilera je spraševala po nekakšnem organigramu ukrepov, kar zadeva ukrepe za prihodnost. Takšna neposredna obveza za me kot komisarja za kmetijstvo so strateški načrti, kajti Evropski zeleni dogovor ne zahteva nekih novih zakonodajnih pobud v kmetijstvu, torej dokončanja reforme in zaključek strateških načrtov, da bomo v strateških načrtih imeli ustrezen delež ukrepov za kmetijstvo in okolje, oziroma za okolje in podnebje. Tu je potem strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti, strategija za gozdarstvo, tudi to pripravljamo. nasplošno pa imamo tudi številne druge predpise, ki so v pristojnosti drugih direkcij, naprimer, ko gre za omejevanje količin gnojil in fitofarmacevskih sredstev, to, kot rečeno, je v pristojnosti komisarja za zdravje. Potem je bilo to tudi vprašanje. Ne vem, kdo je konkretno to spraševal, namreč, da se krčijo pristojnosti komisarja za kmetijstvo, gospa Sander in gospa McGuinness. Ja, samo ena pristojnost je bila umaknjena, še preden sem jaz postal komisar in sicer državna javna pomoč. E, to je zdaj enota, ki je iz naše, ga, iz naše direkcije prešla komisarju odgovornemu za konkurenco. Sicer pa, eh, kar zadeva fitofarmacevtska sredstva, celo dobro počute živali, so bile to vedno stvari, ki so bile v pristojnosti generalne direkcije Sanko, ne pa uh, Agri. Ko sem na računskem sodišču izvajal nadzor, je bil moj glavni partner, čeprav sem izvajal kontrolo na področju kmetijstva, je bil moj glavni partner takrat komisar pristojen za zdravje, kajti večina zadev je bila v njegovi pristojnosti, torej eh, varna hrana in tako naprej. Uh, Tako, dame in gospodje, predsedujoči mi že nakazuje, da mi časa zmanjkuje. Eh, samo še odgovorim gospodu Amaru, mala kmetijska gospodarstva in pa povezave s kohezijsko politiko. Jaz zadevo vidim takole. Mislim, da moramo sprejeti nekakšno ločnico. Po mojem mnenju iz eh, sredstev SKP ne bi smeli Mm, in financirati ukrepov za prenehanje kmetovanja. Nekdo preneha s kmetovanjem, začne z drugo dejavnostjo in to se financira iz sklada za razvoj podeželja. Ja, to je potrebno, to potrebujemo ljudem, je treba pomagati v najrazličnejših situacijah, ampak zato je kohezijski sklad. Če nekdo spreminja eh, svojo kmetijsko dejavnost eh, na način, da ta postane bolj ekološka, ok, če pa nekdo ukinja kmetijsko dejavnost, potem pa eh, je za to pristojen regionalni sklad, socialni sklad, ne pa kmetijski sklad. Zdaj, investicije na podeželju, to mora priti iz kohezijskih sredstev, ne iz kmetijskih. Tako da tu mislim, da smo vse čas v kontaktu z Boferera in mislim, da bomo dosegli dogovor s tem v zvezi. Gospod predsednik, se upravičujem, ker sem bil nekoliko dolg. Hvala še enkrat vsem za eh, tako številna in zanimiva vprašanja. Vedno sem vam na voljo in eh, po teh analizah, o katerih sem govoril, bi rad mm, potem v prihodnje govoril kaj več, glede vpliva zelenega dogovora na SKP, ko bodo analize zaključene. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod komisar, mislim, da to eh, predstavlja dober začetek našega sodelovanja. Zares ste se potrudili, da bi odgovorili na vprašanja, niste se jim izogibali in eh, to me zelo veseli. Veselim se že tudi nadaljnega sodelovanja, ki ga še kako potrebujemo. To je pomembno za komisijo, pa tudi za kolegice in kolege. Hvala lepa. Hvala.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 So, dear colleagues, uh, we should... Dragi kolegi, nadaljevati bi morali za našo sejo. So. Tako. Dragi kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. Yeah, Peace. no, it's my, my other oh, thing. Sorry. So. Tako, predlagal bi, da nadaljujemo. Sedaj smo malce eh, časa izgubili, ampak eh, prav je, da smo komisarju dali dovolj časa za odgovor na številna vprašanja. Smo pa pri 16. točki dnevnega reda. gre za novi model izvajanja, ki si ga želimo podrobneje ogledati, eh, ne zgolj površinsko, ampak želimo proučiti tudi posledice za države članice. In zaradi tega smo eh, povabili nekaj izvedencev, kajti imamo različne modele izvajanja v državah članicah, centralizirane modele, regionalizirane modele in tudi mešane modele izvajanja tako da smo mm, povabili eh, nekaj gostov in vsak bo imel na voljo 10 minut, da predstavi eh, posledice eh, izvajanja za svojo državo članico, potem bodo sledili poročevalci in pa kolegice in kolegi.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 Eh, govoril bom o modernizaciji sistema na polskem. Polska agencija za modernizacijo kmetijstva uh, ima tri ravni. Na vrhu je osrednji organ upravljanja, ki predstavlja približno 10 odstotkov zaposlenih, potem imamo regionalne oddelke uh, in uh, Tam je zaposlenih približno 35 odstotkov uh, zaposlenih, to je torej nekako srednja raven in uh, potem imamo še pristojne urade in tu je zaposlenih 45 odstotkov zaposlenih, skoraj da 11 tisoč zaposlenih imamo. Eh, na teh eh, treh ravneh, ki sem jih ravno kar izpostavil. Kaj pa naše naloge večjih je? Več je tudi ključnih pristojnosti. Eh, delujemo kot plačilna agencija za skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko. To delo opravljajo isti zaposleni. Gre torej za skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko in pa vse instrumente povezane s tem. Eh, tukaj je potrebno poštevati prvi stebr, neposredna plačila in pa tudi razvoj podeželja in pa programe na področju skupne ribiške politike. Potem so tukaj eh, neposredna plačila, in eh, pa podpora podjetjem oziroma kmetijam, ki so jih prizadele suše, eh, poplave in tako naprej, in eh, podpora tistim podjetjem, ki še prav posebej skrbijo za okolje. Imamo tudi nacionalne programe in pa vodimo registr. Eh, recimo za eh, registracijo živine, eh, tudi zemlišč, parcel. Poleg tega pripravljamo fotografske posnetke in satelitske posnetke in pa registr vseh tistih, ki se obrnejo za pomoč na našo agencijo. Smo tudi edino mesto, ki se ukvarja za izplačili za naše kmete. E, z vyplate środkov v našem kraju. Vse naše aktivnosti, tudi kar zadeva plačila, potekajo brez težav, kajti v naši instituciji mislim, da smo bili kar zelo uspešni. Zdaj, kako zadeve izgledajo po finančni plati? Naša agencija obstaja že 25 let. Prejšnje leto smo beležili 25. obletnico in do sedaj smo izplačili 348 milijard zlotih, v evrih je to približno 80 milijard. Če pogledamo časovni okvir od leta 1994 do 2003, smo v okviru splošnega proračuna izplačali 3,6 odstotkov. Sploh takrat, ko smo začeli z neposrednimi plačili, pa se je začelo z velikimi plačili 2004 do 2019, 10 milijard ravno v tem obdobju. In v tem obdobju je ključno vlogo 53 odstotkov igralo ravno področje sredstev neposredne podpore, vključno z podporo na glavo živine zaščita biotske raznovrstnosti, vse to je tu in potem še druga dva stebra, program razvoja podeželja 14-20 in pa tudi 27-2013, ki je predstavljal velik del že sedaj, ampak tu gre predvsem za programe, ki so že zaključeni. Potem, kar zadeva nov model izvajanja in posledice za našo plačilno agencijo. Tu gre za združitev dveh stebrov v enega, to je dobra rešitev, to bomo podpirali, sploh z vidika, da administrativno gledano ostaja smiselno te stvari združiti, da bodo plačila potekala bistveno hitreje. Potem bistveno bolj fleksibilne rešitve za SKP, ključni del predpisov za EU, nadaljni predpisi ki se izvršujejo na podlagi nacionalne zakonodaje. Zdi se, da se to zelo dobro vključuje v kontekst naše države, sploh glede specifike, eh, specifike agrarne strukture in vse to bo vsekakor zelo dobro šlo in tudi bistveno bolj fleksibilno se bomo lahko odzivali na potrebe novega programa. Potem je tu razvoj podeželja, okoljsko podnebni programi, tu samo dva stavka na temo, da moramo resnično prizadevati si zagotoviti eh, ravnovesje med različnimi področji. O tem sem že govoril do neke mere. V vsakem primeru je specifika naše države takšna, da del države predvsem izkazujejo velike kmetije, potem drugi del države pa je zelo fragmentiran in mislim, da moramo tudi do teh malih in sredi velikih kmetij, 4 do 5 hektarjev, nekako moramo priti do, do rešitev. In eh, tu bomo kot prvo sredstvo izplačevali hitreje in bolj eh, pravično, treba je popoštevati vso specifiko, ki je ključna za izvedbo naših eh, nalog digitalizacija, razvoj tehničnih rešitev, mimo tega ne bo šlo. To je ključno in mislim, da moramo čim prej digitalizirati naš način delovanja, spremeniti način delovanja, avtomatizirati procese, kolikor se le da in eh, seveda bomo poskušali tudi v okviru novega programa uporabiti takšen pristop. Kar zadeva izzive. O tem bom govoril čisto na koncu, zato grem zdaj naprej na naslednjo presojnico. Zdaj, kar zadeva rezultatsko eh, pogojeno delovanje, to je vsekakor pristop, ki ga podpiramo. Kar zadeva interventne ukrepe in doseganje ciljev, to mora biti povezano z kazalniki v vsakem primeru. Predsedujoči prosi, da govornik malce upočasni. No, potem je tudi zagotavljanje učinkovitega izvajanja in pa nadzor nad izdatki. Seveda je potem to področje, ki se nam zdi zelo pomembno, dobro, ambiciozno. Menimo, da je potrebno izvajati investicije, kolikor se le da. Eh, treba je spremljati tudi uspešnost investicij, torej potrebujemo jasne kazalnike, pristop, ki temelji na rezultatih, to je najbolj pravilno in to privede do tega, da bodo sredstva izplačena pravilno. Edino, česar nas je strah, je, da bomo s tem uvali nek model, neke kriterije, poskušali bomo priti do ustreznih eh, upravičencev, ampak nikoli v bistvu ne vemo, ali bomo obravnavali ustrezno število ulog, ali se pojavljajo določeni pogoji, ki to spreminjajo. Tako da tega nas je malce strah, razmišljamo o tem, kako bi lahko posamezne ukrepe predvideli v smislu posledic, ki jih imajo, torej koliko vlog bomo lahko obravnavali, koliko eh, plačil bomo dejansko lahko upravili v okviru nove perspektive. In zato vse čas govorimo, da je to sicer eh, pravilna odločitev, ampak tudi ambiciozna z določenim eh, vprašanjem, ki, ki visi na tem, ampak vsekakor podpiramo ta pristop. Fleksibilnost. Tu je nedvomno kar nekaj pozitivnih vidikov, možnost izbire različnih interventnih ukrepov, prilagoditev potrebam, prilagoditev upravičencem prilagoditev strukture. To bo nedvomno privedlo do boljšega izvajanja nalog, potem možnost opredeljevanja definicij tudi na nacionalni ravni, tudi to je zelo dober eh, pristop. Vse te definicije, naprimer, so definicija kmetijske eh, dejavnosti, eh, upravičen hektar oziroma upravičena površina, mladi kmet, vse to so definicije, ki jih eh, potrebujemo, kajti tu so stvari različne od države do države, kar zadeva potem eh, pogoje upravičenosti na ravni držav članic, to je vsekakor zelo smislen pristop, potem eh, nabor kontrolnih metod in pa vrst sankcij. Glede na specifiko naše države menimo, da bi morali ta nadzor izvajati v skladu z potrebami. In še zadnja prosojnica. In sicer izzivi za plačilno agencijo. Vsekakor ne moremo mimo digitalizacije, pripravljamo se na digitalizacijo novega načrta, že od leta 2021 naprej želimo priti do 100-odstotne digitalizacije, e, mimo tega ne bo šlo strategija je pripravljena, to izvajamo. Potem koriščenje eh, novih eh, tehnologij, eh, satelitske eh, slike, eh, tako imena teledetekcija, eh, želimo nadalje razvijati metode za preverjanje rastlin, eh, ugotavljanje sušnih območij, eh, potem poenostavljanje postopkov po ena elektronska vloga za več ukrepov, tudi to je smislen pristop. In še zadnje zadeva, nov sistem poročanja, kazalniki, novi pristop. Eh, tu že pripravljamo, imamo že v bistvu zbirko podatkov, ki zbira vse podatke iz celotne agencije in te podatke poskušamo obdelovati in eh, potem pripraviti konkretne eh, podatke, konkretna poročila in če bo ta zadeva funkcionirala, potem nam bo šlo bistveno bolje tudi z spremljanjem novega okvira. Hvala. Novakovski und wir gehen gleich. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo z gospodom Ribeirom, eh, predsednikom plačilne agencije na portugalskem. Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan in najprej najlepša hvala za vabilo. Trenutno smo v zelo pomembnem obdobju eh, skupne kmetijske politike in prepričan sem, da ta odbor dobro ve, da je Evropska komisija predlagala reformo skupne kmetijske politike in to pomeni, da bo prišlo do velikih sprememb v pristopu k skupni kmetijski politiki. Seveda je predlaganih nekaj pozitivnih vidikov. In kot je rekel polski kolega, je ta model dober model. To je model, ki bo eh, najbrž eh, prinesel nove rešitve. Vemo, da bomo morali biti vedno zahtevnejši eh, glede pogojev za porabo finančnih sredstev Evropske unije. Včasih smo se osredotočali na porabo, danes se osredotočamo bolj na rezultate. Rezultati so pomembni za davkoplačevalce, za kmete, pa tudi za evropsko strategijo kot celato. In eh, ta model izvajanja upošteva tudi to dimenzijo, ki sem jo ravno kar navedel in z veseljem sem prisluhnil razpravi v prejšnjem delu seje, ampak vemo, da obstajajo težave z plačili, da se s tem vsakodnevno ukvarjamo. Včasih se zgodi tudi, da je črpanje sredstev nezadostno ali pa eh, da je poraba sredstev neustrezna. Za nas je izjemno pomembno, da zagotovimo ustrezno porabo sredstev. E, namreč e, ta neustrezna poraba sredstev je včasih e, skoraj da neke vrste mit. Javno mnenje za pomočjo časopisov in pa zunanjih opazovalcev opozarja na to zlorabo sredstev. Pravzaprav pa težava ni v tem, težava je v tem, da ne dosegamo zadostnih rezultatov, da ne zagotavljamo zadostne dodane vrednosti. Skupna kmetijska politika je odličen instrument za vzpodbudo kmetijstvu na podeželskih območjih. To je splošna ocena, ampak zgodi eh, se, da rezultati preprosto niso doseženi oziroma niso uh, kos pričakovanjem državljanov, če tudi so bila sredstva ustrezno porabljena. Menimo, da je nov model upravljanja izjemno pozitiven, ampak če želimo zagotoviti njegovo uspešnost, bomo morali izpolniti nekaj pogojev. Rad bi izpostavil nekaj pomembnih elementov. Najprej učinkovito poenostavitev. Vemo, da je poenostavitev izjemno pomembna, kajti prejemniki sredstev imajo pogosto težave z eh, spoštovanjem pravil in včasih pride tudi do nesporazumov ali pa do eh, prekomernega bremena pri izpolnjevanju administrativnih zahtev. In včasih eh, se preprosto pojavi ideja, da je prišlo do zlorabe sredstev, kot sem že prej omenil. Ko si računsko sodišče ogleda situacijo, se včasih osredotoči na del centralnega stebra skladnosti z skupno kmetijsko politiko. In potem računsko sodišče opozori na to, da so ukrepi iz prvega stebra uh, veliko manj pomembni uh, kot uh, ukrepi iz drugega stebra uh, razvoj podeželja. Kajti v prvem stebru gre za popolno financiranje skupnosti, sto odstotno, in v drugem stebru gre za uh, sofinanciranje držav članic. Torej skupno financiranje Evropske unije in držav članic. In to je največja razlika, ki obstaja med obema stebroma. Če ni soodgovornosti, je pristop seveda drugačen. če so pravila eh, stroga, eh, jih je toliko teže izpolnjevati. In ravno to se dogaja v drugem stebru, eh, kjer imamo to soupravljanje. Druga težava, s katero se pogosto spopadamo, je načelo subsidijarnosti. Če bi prišlo še do večje subsidijarnosti, eh, bi pravzaprav že lahko govorili o renacionalizaciji. Proti temu se borimo. Potrebujemo subsidijarnost, ki je strateško usklajena z cilji eh, skupne kmetijske politike, z jasnimi cilji, ki se jih zastavila Evropska unija in ki jih želi Evropska unija doseči. Tukaj gre za specifične cilje in eh, subsidijarnost mora biti z tem usklajena. Ne gre zgolj za to, kako razumemo to subsidijarnost, ampak eh, Gre predvsem za to, da ponudimo pomoč številnim regijam, ki so v težavnem položaju, pri tem pa si prizadevamo za dosego istega cilja. Potrebujemo predlog, ki bo omogočil odziv na različne situacije v različnih državah članicah. Recimo na portugalskem vemo, da nimamo velikih eh, industrijskih kmetij, imamo veliko majhnih kmetij. V majhnih državah kot najbrž veste, je situacija takšna. Imamo okoli 700-800 prejemnikov sredstev iz eh, skupne kmetijske politike na portugalskem. Oziroma 700 tisoč in 50 tisoč jih prejema sredstva iz skupne kmetijske politike. Torej, to je kmetijski sektor, ki je strukturno povsem drugačen uh, od. Uh, kmetijskih sektorjev v drugih eh, državah članicah. In eh, zato se moramo tudi drugače spopadati z eh, situacijo na portugalskem. Vem, da bi v drugih državah pristop bil drugačen. Potem pa si moramo ogledati stroškovno učinkovitost. V novem modelu upravljanja je izjemno jasno, da pristop temelji na doseganju ciljev, na uspešnosti. Z razvojem, z poenostavitvijo, z sofinanciranjem ki ne temelji na uh, porabi, ampak na uh, otipljivih rezultatih, uh, ki jih lahko dosežemo in ki jih je zlahka uh, nadzirati. Recimo gre za prodano površino zemlišč, uh, za količino pridelka in tako naprej. Gre torej za oceno situacije glede na dosežene rezultate, ne glede na nastale stroške in to bo zagotovo uspodbudila vse tiste, ki so vključeni v ta proces. In dobro vemo, da bodo vsi udeleženi v tem sistemu eh, skušali poskrbeti za to, da bodo sredstva ustrezno uporabljena. Plačila je potrebno preveriti glede na pravila in to poteka na digitalni ravni. In ta digitalizacija bo seveda prinesla mešane rezultate. To nikakor ni preprost postopek in interoperabilnost je pri tem zelo pomembna. Zaščititi pa je potrebno tudi zasebnost. Eh, vseh tistih, ki so vključeni v skupno kmetijsko politiko, govorimo o varstvu osebnih podatkov, potem pa je tukaj tudi vprašanje interoperabilnosti različnih služb. In odgovore bomo morali najti čim prej, le na ta način bomo lahko zagotovili, eh, da bo interoperabilnost povsem delovala želim zaključiti, kar sem želel poudariti, je, da je eh, bila ta sprememba potrebna za to, da bi znižali upravne stroške, da bi zagotovili večjo učinkovitost, eh, da bi bila sredstva uporabljena na najboljši možni način. In da bi zagotovili otipljive rezultate za tiste, ki pozivajo k poenostavitvi in ki želijo eh, rezultate, ki bi jih eh, tudi eh, lažje ocenjevali. S tem bom zaključil. Najpomembnejše, kar sem želel povedati, je, da je ta preskok potreben in da moramo vsekakor uh, poskrbeti za razvoj v tej smeri. Mislim, da se temu nikakor ne moremo izogniti. Tu je edina prava pot naprej za skupno kmetijsko politiko. Najlepša hvala, gospod Ribeiro, sedaj pa regionalne plačilne agencije Fabricio Stela uh, je direktor plačilne agencije v Benitkah. Eh, grazie. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem. Veliko čast mi je, da lahko predstavim plačilno agencijo, našo plačilno agencijo. Torej, moram malo povedati, kakšna je naša vloga v regiji Veneto in tudi razložiti naloge in strukturo. Uh, Torej, naša regija je zelo heterogena, kar zadeva ozemlje. Imamo um, dolomite, torej gorsko območje, eh, kjer je veliko tudi pašnikov in veliko gozdov um, in tudi gozdarstva. Eh, potem imamo trajne um, travnike, um, kjer, ki jih uporabljamo tudi za živino rejo. Potem seveda vinc, vinogradnike, veliko hektarjev vinogradnikov in tudi z odličnimi izdelki, kot so naprimer eh, proseko in tako naprej. In razen tega so tudi zgodovinsko pomembna območja, ki so pod UNESCO-vo zaščito. Naše glavne kulture so koruza, soja, riž, tobak, eh, in um, različna uh, sadja, uh, torej um, um, breskve, um, jabolke, uh, hruške in tako naprej. Uh, potem uh, imamo um, tudi um, seveda zelenjavo, različne solate in tako naprej tako da dobimo neko predstavo o tem. Um, regija Veneto je ustanovila to plačilno agencijo, ki izvaja ta plačila. Smo javna ustanova z administrativno avtonomijo. Um, in sicer v okviru naše eh, zakonodaje. Kot eh, taka um, smo seveda podvrženi um, nadzoru regionalne vlade. In agencija je začela svojo dejavnost do, v letu 2002, in takrat um, smo um, že delovali kot plačilna agencija za kmetijsko politiko. 2011 je agencija prevzela eh, tudi um, naloge različnih prejšnjih inšpektoratov, tako da tudi nadziramo, ali se pravilno uporablja denar. To pomeni, da vse, kar zadeva upravljanje teh prispevkov, poteka znotraj naše agencije. Od 2016 naprej smo tudi um, posredni. Um, um, posrednik um, in um, smo eh, pristojni za izvajanje regionalnega programa Podfis. In um, tu gre seveda za um, rokodelsko obrt, za um, pr prevoz, za eh, stanovansko dejavnost in tako naprej. Gre za veliko kompleksnost eh, nalog, ki so dodeljene nam. Potem druge funkcije pri kmetijskem razvoju, torej gre za celotno področje vinogradništva in kot sem rekel, vine to je to zelo pomembna dejavnost in razen tega, in to smo pred kratkim tudi videli pri viharju, kaj se je zgodilo v vinitkah pred dvema letoma, pred dvema mesecema, torej vse, kar je povezano z naravnimi nesrečami, eh, tako kar zadeva kmetijsko področje, kot druga eh, področja proizvodnje. Potem eh, smo pristojni tudi za kontingente za kvote mleka oziroma prejšnje kvote mleka. Torej imamo sedem glavnih mest in naša plačilna agencija tudi prisotna v vseh teh večjih mestih. Imamo 112 tisoč um, podjetij, s katerimi se ukvarjamo um, in 800 milijonov um, na leto je vsota. In imamo tudi zelo velike uspehe v zadnjih letih, kar zadeva razvoj podeželja. 30 tisoč podjetij, ki eh, so nam posredovale tudi, da um, um, um, um, upravljamo um, z um, vsem, kar je povezano z njihovim obratovanjem v zvezi s temi plačili in s temi podporami. Um, torej, um, seveda je ta reforma bila tudi zelo kompleksna um, sedanji sistem se je sicer izkazal kot, um, iz, um, kot uspešen, kajti stopnja napak je manj kot 3 odstotkov, Um, in nov model eh, se zdi, da je zelo velik izziv in treba se bo tehnološko, administrativno in tudi uh, na področju človeških virov prilagoditi um, temu, kar bo na začetku povečalo stroške tako za plačilne agencije, kot tudi za upravičence. Naprimer, bomo imeli večje um, um, zahteve glede okolja okoljskih ukrepov in to je seveda tudi določena paradigma in um, da bi temu bili kos, um, potrebujemo določen čas. Um, na začetku se zdi realizacija težka, predvsem, ko gre za izvajanje potrebnih instrumentov. Eden od problemov bo ta, ne samo, da dosežemo um, določene cilje, ki so opredeljeni v um, strategiji, temveč tudi za zagotovitev pravega spremljanja, uporaba podatkov, uporaba novih tehnologij pri eh, kontrolah, pri nadzorih. To bo povečan strošek na začetku, da bomo vzpostavili informacijski sistem, eh, ki bo omogočil neposredno kontrolo v sistemu in ne samo na terenu. In tu gre seveda za napredne tehnologije, ki jih bo treba uporabiti. In um, tu govorimo o digitalizaciji, okoljski podatki v Venetu. Seveda smo v eh, teku časa spostavili celovit eh, integracijski sistem, vendar z novim modelom izvajanja moramo tudi to prilagoditi. eh, uporabljamo GIS, ki je nasplošno razširjen. Eh, tudi mobilne aplikacije, ki omogočijo, da se eh, kontrole lahko izvajajo hitro in bolj učinkovito. In tu uporabljamo tablico, eh, s katero iz. Eh, nadziramo različne pogoje in izpolnjevanje pogojev in to bomo še izboljšali, predvsem tudi za razvoj podeželja. In za podjetja smo tudi oblikovali aplikacije, ki omogočajo spremljanje razvoja, s tem, da se posredujejo tudi um, slike v okviru tega GIS sistema in mi jih potem vključimo in potem ažuriramo naš katastar. Od 2014 je bila naša agencija med prvimi, ki uporablja tudi drone. Um, um, pri čemer so ti droni tudi certificirani um, za civilno letalstvo in tudi jaz sem eden od uh, pilotov teh dronov. Um, um, gre za um, običajno dejavnost nadzora um, in da se ugotovi, ali se je spremenila uporaba tal um, na določenem ozemlju. 2017 eh, uporabljamo tudi uh, satelitski sistem Copernicus um, in tudi podatke iz Sentinel 2. Um, razen tega eksperimentiramo um, tudi um, uh, s podatki iz um, Sentinel-1 in Kopernikus. Um, ko predsednik Zaja mi je poviril nalogo, da um, se ukvarjam in da prevzamem uh, tudi vse, kar je povezano z eh, zadnjimi, um, zadnjimi elementarnimi nesrečami pri nas. Um, mnogo je bilo občin, ki jih je zadila, uh, eh, zadil ta vihar. In tu smo zbrali ortofotografije, tudi druge fotografije, potem načrte v zvezi z godarstvom in tako naprej, torej prostorske načrte. Tako da um, smo razvili že številne tehnologije, ki jih predvideva tudi nova skupna kmetijska politika. To smo predstavili tudi na ustrezni konferenci v Solunu pred kratkim in sicer kot primire dobre prakse. Um, in um, v okviru teh projektov smo drugimi operaterji um, ugotovili, da potrebujemo več dialoga in tudi podporo med komisijo in nami in predvsem gre tu za tehnično pomoč. In sicer smo mnenja, da um, um, bo možno uporabiti te satelitske sisteme tudi v novi skupini skupni kmetijski politiki, vendar ta sistem še ni povsem učinkovit in zato potrebujemo napore ne samo na nacionalni ravni, temveč tudi na ravni komisije, da bi dala na razpolago pravilne inštrumente za, kontr za kontrole, za nadzor, kajti gre za zelo kompleksno tematiko. E, torej, ti instrumenti, satelitski instrumenti so zelo kompleksni predvsem, če jih želimo uporabiti avtomatsko in ne samo točkovno. E, kompleksnost podatkov je tako velika, da je zelo težko um, vzpostaviti pravilne algoritme za simulacijo določenih situacij. Kar zadeva poenostavitve, bi bilo možno da po um, da naprimer um, damo podpore um, brez ostriznega povpraševanja oziroma tudi, da s kontrolo GIS zagotovimo ali um, so ta sredstva upravičena ali ne. Um, pri čemer ne gre samo za kvantiteto, temveč tudi za kvaliteto, za kakovost in moramo predvsem zagotoviti, da bo nov sistem čim bolj prijazen za uporabnike. Eh, no, hvala. Prosim referente, da eh, govorijo malo bolj počasi. Vem, da vsak želi posredovati čim več informacij, eh, ki pa se zgubijo s to hitrostjo. Sedaj pa še gospod Gibis, ki je vodja plačilne agencije v Paden-Württembergu in govori isto nareče kot jaz, kar boste opazili, ampak se pa eh, trudi, eh, da bi eh, govoril zborno nemščino. Ampak doraščala sva zelo blizu drug drugemu. Dragi predsednik, dragi Norbert, poslanke in poslanci, kolegice in kolegi iz eh, plačilnih eh, sl, eh, agencij. Mi kot plačilne agencije eh, se čutimo dolžne, da vam predstavimo eh, svoj vidik in jaz bom eh, govoril eh, iz vidika plačilne agencije v Baden-Württembergu. Ampak govorim tudi za druge plačilne agencije. 13 jih imamo na, na eh, ravni države. Eh, zelo cenimo, da se zanimate tudi za naše mnenje in da to želite vključiti v svoje razmišljanja. Plačilna agencija Baden-Württemberg je ena od 13 na zvezdni ravni. 60 tisoč kmetijskih obratov je pri nas, da dva, dve tretjini eh, to upravljajo kot dopolnilno dejavnost. Se pravi, da je velikost eh, povprično 35 hektarjev. Zaradi topografije so tudi zahteve zelo različne. Eh, za Parn-Württemberg. Eh, to ugotavljam in toliko bolj to drži seveda za celotno zvezdno raven, kjer v nekaterih zvezdnih državah zgleda drugače kot v Baden-Württembergu ali na Bavarskem. Um, pri zelenem tednu, prejšnji teden, smo se z nekaterimi že srečali in tudi tam so bila postavljena vprašanja. In, um, žel, ugotovili smo, da vas zanimajo naša vprašanja in da se sprašujete predvsem, kako bo možno izvajati ukrepe iz nove kmetijske politike, kajti učinkovit eh, upravni in nadzorni aparat je del učinkovite kmetijske politike, samo to, kar je možno izvajati eh, in kjer imamo sistem upravljanja in nadziranja, samo to bo tudi tudi sprejeto in vse strani prispevajo k temu. In tu ugotavljamo številne pozitivne pristope, predvsem kolega iz italijanske regije je eh, tudi že izpostavil nekatere pristope, ki so blizu našim. In vidimo pa seveda tudi večje probleme ali izzive, eh, skrbi um, in to želimo povedati pa vsem odkrito. In ena od teh točk, ki, katero, ki nas zelo zaposljuje, je ustrezno upoštevanje regionalnosti. Mi smo federalna država, kot veste, in to pomeni, da bo drugi stebr kompletno ostal pri zvezdnih deželah, tako na področju zakonodaje kot pri upravljanju. Pri prvem stebru je drugače, pa tudi pri prvem stebru je izvajanje in upravljanje v rokah dežel. In če si ogledamo nacionalni strateški načrt, ki naj bi bil enoten za celo državo, vidite težave, ki lahko nastanejo, če imamo regionalizacijo na osnovi ustave. In so velike razlike, ki se morajo stopiti v en uh, akt. Uh, tu vidimo velik pritisk za usklajevanje, um, ki ga želimo zdaj sprejeti vendar samo, če bo možno odraziti tudi regionalne posebnosti. Regionalizacija v nacionalnem strateškem načrtu nikako ne sme ostati na cedilu. To je del ustavne ureditve, In to velja še posebej za drugi stebr. Potem tudi breme, ki bo povezano s tem pri razvoju skupnih programov, torej usklajevanje med zvezdnimi deželami, spostavitev eh, skupnih eh, informacijskih struktur. Ampak eh, vse to, kar nastaja, mora biti usklajeno s tem, kar je že nastalo na ravni deželj zvezdnih dežel in tu nas čakajo še nekateri koraki in mislim, da je treba zahtevati zahtevati razumevanje in tudi občutljivost. Um, zato je Nemčija edina, ki predlaga prehodno obdobje dveh let in sicer zato, ker imamo težavo, da bi vse uh, um, ulili v isti kanal eh, in uh, ob upoštevanju regionalizacije, kot sem že rekel, s spremljanjem, monitoringom. Um, um, glede tega smo malo kritični. Mislim, da je pomembno, da zavezujoče spremljanje je možno povezati tudi s sistemom upravljanja in nadzora, uh, od katerega ni možno odstopiti, ker je ta sistem dober, ampak to spremljanje mora biti usklajeno s tem in mora um, biti bolj tudi um, um, regionalnega značaja. In tak sistem spremljanja mora upoštevati razlike posameznih dežel. Eh, če opravite satelitski eh, polit v Švarcvaldu, potem eh, imate določene težave. V Brandenburgu to mogoče ni tako težavno kot je to v alpski regiji, ampak eh, monitoring mora prinesti eh, rezultate, ki so neizpodbitni. Eh, tehnično bo to treba še ustrezno rešiti. Nekatere stvari še niso tako dozorile, kot bi si želeli. Vidimo skrb zaradi eh, preverljivosti predvsem, ko gre za ekosisteme ali za temeljne zahteve. Zato smo doslej eh, rekli monitoring spremljanje da, vendar na osnovi prostovoljne uvidbe kot ene od številnih možnosti izvajanja nadzora eh, na kraju samem. Mm, sistem upravljanja in nadzora v prihodnosti. Um, um, od um, izvajanja do um, spremljanja rezultatov. Torej, ne bom ponavljal to, kar so povedali drugi pred mano. Um, kot plačilno, eh, plačilna agencija, bomo seveda čutili posledice, kajti mi bomo morali poročati o rezultatih, o tem, kar se je doseglo, o učinkovitosti. V tem je smisel kmetijske politike, ampak to seveda pomeni, da ko gre za oblikovanje tega instrumenta, želimo vključiti to kontrolo rezultatov v upravni aparat. Potem, kar zadeva temeljni pravni akt, imamo določene pogoje, kako uh, naj se izvaja upravljanje in nadzor na ravni dežel. In kar zadeva poenostavitev, ki se jo propagira, in sicer ker dežele eh, so pristojne za upravljanje in kontrolo, smo malo skeptični. Sicer vidimo možnosti za prilagoditve. Um, Poznamo nacionalne ureditve, seveda tudi ureditve EU, ampak eh, z nacionalnimi ureditvami je to lažje povezati. Na vsak način pa želimo kot uh, da se ohrani kontrolni nivo, ki je eh, vladal doslej. Ehm, in sicer treba je ohraniti raven eh, kontrole, eh, ki je primerljiva med državami članicami, tako da ne bi prišlo do konkurence na vzdal. In v tem vidimo skrb. In sicer, da bo ob koncu prišlo do kumulacije sistemov in da se da bo težko ohraniti kon visok kontrolni nivo, če se pridruži še ena raven kontrole. Kajti to bi seveda obremenjevalo izvajanje in to bi eh, pomenilo tudi um, više izdatke. In zato uh, se zauzemamo za večjo subsidijarnost. Eh, torej, um, države, kjer nimajo velikih težav z rumeno eh, eh, karto, naprimer v Baden-Württembergu je tako, tu smo zagotovili veliko kakovost in tam bi kontrolo lahko tudi znižali. Torej, bolj bi se morala upoštevati subsidijarnost, tudi na tem področju. In še zadnja točka, ki jo želim omeniti in sicer so to enotni zneski, enotna plačila, enotni zneski. Um, to je seveda pomembno, um, predvsem z, z ozirom na rezultat. Ti enotni zneski. morajo sprožiti seveda tudi še um, postopek eh, razumevanja. Um, tako kot se definira ta enotni znesek doslej, bi to imelo nesorazmerne posledice, predvsem za federalno strukturo, kajti če želimo upoštevati regionalnost, obstaja ta ja nevarnost eksplozije teh enotnih zneskov. Um, to je treba seveda ustrezno primirati. Primerjati. In na koncu je to treba tudi utemeljiti, če pride do odstopanja med obima parametroma. In pred tem ozadjem vidimo veliko obremenitev, če bi pred tem ostalo. Um, smo za povprečne ali tudi za maksimalne enotne zneske. Torej, enotni zneski naj ne vodijo do tega, da, bomo, da se bomo morali odpovedati regionalizaciji. Eh, v tem nacionalnem strateškem načrtu to ne bi bilo v smislu regionalnosti. Ob koncu se želim še enkrat zahvaliti. Upam, da sem vam lahko predstavil, kje so naše skrbi oziroma kje vidimo izzive, sedaj pa se veselim angažirane razprave. Oh, hvala, Florian. To je Paolo de Castro je prosil uh, za besedo kot prvi. Hvala želim um, se opravičiti, ker imam letalo in ne bom mogel počakati na odgovore. Želim se zahvaliti vsem predavateljem, predvsem um, se želim pridružiti temu, kar je povedal Gibis. Problem te reforme, s katero se ukvarjamo, eh, o kateri razpravljamo in predlagamo tudi še spremembe eh, vseh zakonodajnih aktov, eh, Eh, torej enotna plačilna agencija eh, seveda eh, tudi pri Torej, to vodi do riza med uh, regijami in Bruslom. In zato sem proti nacionalizaciji, ki se upada z uh, recentralizacijo, kajti na eni strani se da odgovornost državam članicam, na drugi pa se znotraj držav članic vzamejo pristojnosti regij in se vse prenese na državno raven z enim organom upravljanja. In zato če se bo ta reforma tako nadaljevala, potem bo vso delo, ki je bilo doslej vzpostavljeno, kako se bo končalo, kaj bo z eh, regionalnimi plačalnimi agencijami, če bomo imeli enoten organ upravljanja. Tudi če bo do seveda, bodo seveda vzpostavljeni določeni odnosi med eh, to centralno inštitucijo in regionalnimi. Torej, če bomo ostali pri tem, eh, pri tem eh, načrtu, se sprašujem, kakšen bo rezultat vsega tega. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Petru Jaru, ki eh, dobi besedo tudi za dve minuti. In ker ste samo dve minuti, bom začel z oceni svoje sklepov. Torej, danes kmet. Eh, torej prvi obraz reform so pogosto plačilne agencije, z njimi se sestane kmet v dobrih in slabih časih. Če naj bi reforma uspela, mora uspeti tam. Eh, naslove lahko spremenimo. Torej, pomankljivosti, ki ste jih formulirali. Trenutno smo pri tem, da izoblikujemo zakonodajno besedilo. Mi kot poslanci smo zelo eh, hvaležni za um, sugestije tudi glede formulacij. Um, Mi si želimo regionalizacijo, to želimo ohraniti. E, ko misija meni, da sedanje besedilo zadostuje, če, če kdo drug meni, da to treba prilagoditi, bomo to storili. Vsi ste rekli, da vidimo možnosti v tem novem um, modelu izvajanja, zato pa je uh, poenostavitev tem bolj pomembna torej um, um, kmet mora čutiti um, pozitivne posledice debirokratizacije in zato smo se odločili za prehodno obdobje. Trenutno še, še razpira, um, razpravljamo, ali naj bi to bilo eno ali dve leti. Vi ja že trenirate v tem sistemu in zato je pomembna ta izmenjava. Za vse kmete želimo vzpostaviti enostavni nebirokratski sistem. Ehm, in to naj bi izvedli povsod. Ehm, če ima Nemčija dobro idejo, Portugalska dobro idejo, potem je res dobro, eh, da prihaja do te izmenjave mnen in potrebujemo seveda tudi toleranco. Treba je razlikovati med zlorabo in napako. In uh, imam ravno en tak primer, ko je kmet uh, bil kaznovan, ker je 0,3 hektarje, hektarje navedel premalo. Hvala Ulrike Müller je na vrsti naslednja. Hvala lepa vsem za eh, ta izvajanje. Ne bom ponovila tega, kar je povedal že gospod Jar. V resnici gre za to, da eh, intenzivno pripravljamo stališče parlamenta in upamo, da nam bo do sredine tega leta uspelo uskladiti to stališče v okviru parlamenta in da bomo lahko začeli trialog. Imamo Imeli smo več um, sestankov um, poročevalcev v Senci, vključili smo številne ideje in vam posredovali tudi konkretna vprašanja. Ta izmenjava je za nas zelo pomembna, kajti um, 14, 15, 29, 84 in 85 so ključni členi. Uh, o tem lahko seveda tudi še v podrobnosti se pogovorimo ali tudi pisno to posredujemo. Torej, povejte nam, kje so glavne težave plačilnih eh, služb, agencij ali res potrebujete več fleksibilnosti pri eh, dodelitvi ciljnih indikatorjev in outputov z rezultati in ali menite, da plačilne agencije eh, so pripravljene začeti delati s tem modelom um, modelom izvajanja in um, um, kaj menite, koliko infrastru nove infrastrukture in koliko novih človeških virov boste potrebovali, kajti če morate miriti in ocenjevati, se bo to razmeroma komplicirano in ali menite, eh, da je cilj poenostaviti, da možno doseči s tem modelom ali ne. Nasplošno je pomembno, da se vsi strinjamo, da želimo prejti iz compliance na performance, vidimo, da si javnost to želi. Um, treba je dokazati, kaj delamo na področju varstva narave in okolja, ampak pot do tja je še preveč trnava. Sedaj pa um, bomo dobili prve odgovore štirih eh, plačilnih agencij in potem dobijo besedo ostale kolegice in kolegi. In kot prvi je spet na vrsti gospod Novakovski. Šanovni panstvo, može. Hvala lepa, dame in gospodje, morda na začetku odgovorim na tretje vprašanje, kajti to se zdi dokaj ključno vprašanje. Seveda imamo tu opravka z dvema najpomembnejšima zadevama, kar gre za, ko gre za uvajanje novih programov, to je zakonodaja, potem je informatizacija oziroma digitalizacija. To je za nas eh, najproblematičnejše in to bo od nas zahtevalo največ časa. Kar zadeva mm, kazalnike ciljev in rezultatov, za nas je najbolj pomembno to, da so ti kazalniki dejansko pravi in da odražajo eh, neke merljive kvantitativne elemente, da jih lahko uporabimo v informacijskem sistemu in da lahko poskušamo avtomatično pridobivati določene kazalnike in da lahko imamo eh, vse čas pripravljena poročila. Ko gre za kadrovske vire v tem trenutku, menimo, da ne bodo potrebni dodatni, dodatni kadri. Menimo, da bomo s tistimi kadrovskimi viri, ki jih imamo v tem trenutku na voljo, lahko pripravili izvajanje nove perspektive in zato se tudi pospešeno pripravljamo. Seveda, če zdaj preidem k vprašanju, ki smo ga slišali prej, mi vsekakor kolikor se leda podpiramo regionalizacijo in regionalizacija je za nas eh, ključnega pomena. Radi bi prišli v stik eh, tudi z vsemi regijami, ki imajo določene specifike. Potem, kar zadeva pogojevanje, to je načelo, ki v primeru kmetij pod desetimi hektari, kajti to je definicija malega kmetijskega gospodarstva v naši državi, to predstavlja določeno nevarnost v smislu izvajanja nalog in prizadevamo si, da bi to pogojevanje odpravili pri teh eh, kmetijah. Imamo več kot milijon 300 tisoč upravičencov in zdi se, da naša statistika kaže, da imamo pod desetimi hektari približno 650 tisoč eh, kmetijskih gospodarstv in eh, če bi tu odpravili pogojevanje oziroma unesli pogojevanje, bi to pomenilo bistveno več eh, časa za programiranje in bistveno eh, več časa za obdelavo vlog. To so, mislim, da tiste ključne zadeve glede novega programskega obdobja. Kar pa zadeva prehodno obdobje, mi smo v bistvu hoteli predlagati dvoletni prehodni program oziroma prehodno obdobje, če bo to le mogoče. Hvala. Hvala, Ribera. Hvala lepa. Začel bom z najenostavnejšo točko. Jasno je, da bi bilo bolje, če bi imeli daljše prehodno obdobje. To bi bilo um, zaradi tehnološkega posodabljanja na vsak način dobro, kajti treba je še razviti določene tehnologije. To je prva točka. Želim pa tudi povedati, da bo seveda prišlo do tehnološke prilagoditve, sta pa še dve drugi pomembni točki. Um, um, ni možno, da bi imeli prekrivanja obeh modelov in sicer model um, um, performance z modelom compliance, skladnosti. To ni možno. Um, ko gre za navskrižno skladnost, za majhne kmetije v novem predlogu komisije, bi to morali črtati, da vam eh, poda, podam, kako je eh, situacijo na portugalskem. To bi povečalo um, kontrole za 50 odstotkov um, vseh kmetov, ki jih imamo v sistemu. To je seveda veliko povečanje v preteklosti smo izvajali nadzor eh, na vzkrižne skladnosti, eh, ko je šlo včasih samo za 160 evrov. Zakaj bi bilo smiselno, da bi imeli to administrativno breme samo za 160 evrov? To ne bi bilo smiselno in to je temeljni vidik. Potrebujemo torej poenostavitev v procesu nadzora predvsem, ko gre za majhne kmetije, potem regionalizacija. E, za državo kot je Portugalska to ni tako velik problem. Razumem, da so druge države, kjer je to bolj e, pomembna tema kot pri nas. Portugalska ima tri avtonomne regije z vladami in s parlamenti, vendar imamo eno plačilno agencijo, eh, plačilni organ in to ni tako velika tima. Torej, po naših izkušnjah to ni tako relevantna točka, ampak razumem, da je to drugi, drugače. Gospod Stila, hvala. Hvala kolegom in kolegicam, predvsem za vprašanja in tudi za kritične pripombe, ki jih delim kot plačilna agencija, predvsem to, kar je povedal kolega iz Nemčije. Tudi če smo zelo um, razvite, eh, ta plačilna agencija z naprednimi tehnologijami, um, je prehod iz eh, enega na drug sistem nekako tudi um, uvedba nove kulture, kar bo seveda povzročilo določene stroške tako za plačilno agencijo, kot tudi za eh, kmete, za upravičence. Stroški se bodo povečali in to nas skrbi. Potem nas skrbi tudi to, kar je povedal prej gospod De Castro in tudi nekateri kolegi so se temu pridružili in sicer pomankanje neposrednega stika z Evropsko unijo in to je zelo pomembno za nas. In sicer ta neposreden stik, eh, to je eh, bila velika korist za nas. Na ta način smo res napredovali in smo izkoristili priložnosti. Eh, vsaka regija mora to seveda ustrezno izkoristiti, vsaka regija, ki ima svojo plačilno agencijo. Ampak tudi, če bi bili popolnoma pripravljeni na zamenjavo paradigme, ne vem, ali je enako tudi pri kmetovalcih. Sem zelo kritičen. Mislim, da kmetovalci ne razumejo prav, zakaj eh, se bo to zgodilo. Kaj ti doslej, in tu govorim spet za mojo regijo, je sistem. Um, um, bil uspešen in če ga sedaj radikalno spremenimo in vemo, da tudi ko pride na, za, do pozitivne spremembe, nastane neka vrzel. In um, zdaj, kako je na državni ravni, ne vem natančno. Um, ne vem, ali je država Italija zahtevala za dve letno prihodno obdobje ali ne, ampak za nas bi to na vsak način bilo lažje, če bi to obdobje bilo daljše. Hvala, Florian Gibis. Pridružujem se govornikom pred mano. Prvo vprašanje gospoda De Castra. Regionalnost je pomembna ne samo zato, ker je to del ustave, temveč zato, ker vidimo um, v regionalnem sistemu plačilnih agencij tudi prednost. Um, in tudi glede impulzov, ki jih želi podati Evropski parlament ali Evropska komisija, se mi zdi, da je enostavno lažje, če plačilna agencija deluje na ravni regije, ki jo dosti bolje pozna. Um, ta pristop, uh, eh, usmirjen v rezultat, uh, tega sploh ne postavljamo pod vprašaj. Veliko je dobrega, uh, kar je možno s tem doseči. Uh, Um, seveda bomo um, storili potrebne korake za to spremembo. V novih osnutkih uredbe uredb je predvideno, da eh, de, imamo delujoč sistem upravljanja in nadzora. Ne bomo pa znižali standardov kako, eh, kakovosti nadzora in Naprimer, pri rumeni karti sem videl, da imamo velika bremena pri nadzoru, 1,07 milijona evra, in potem je eh, vrednost sankcije 7500 evrov. <laughs> To eh, ni v nobenem razmerju. In tu potem pravim, da si je to treba ogledati, si je treba ogledati kako se stvari stvari uredijo na nacionalni ravni. Um, mislim, um, da bo potrebno ustrezno pripraviti predvsem ta nacionalni strateški načrt. Torej, model, ki temedi na rezultatih, gospa Müller, vi ste govorili o tem, seveda smo za to in to želimo tudi podpreti. Potem različna težišča. Um, nekatere točke imajo večjo težo, manjš, druge manjšo. Um, ravno pri majhnih kmetijah se mi zdi, lahko um, še pokažemo, da želimo z novo kmetijsko politiko dati nove spodbude. Um, torej, da tam ne bi povečali števila nadzorov. Hvala. Jetzt zu einer, äh, weiteren, äh naslednji krok vprašanj. Vsak dobi eno minuto, gospa Sandar, na vrsti prva. Najlepša hvala vsem za predstavitve. Mislim, da so izzivi zares zelo veliki. Rada bi ustrajala pri eh, dveh točkah. Najprej pri poenostavitvi. Mislim, da lahko na tem področju res veliko storimo tudi z našimi eh, odločitvami eh, tukaj v parlamentu. Danes sem vam prisluhnila in nisem eh, povsem prepričanja, kaj pravzaprav je poenostavitev in ali je to, kar mi počnemo, zares poenostavitev in ali bo to zares pomagalo našim kmetom, ki imajo že veliko težav z nadzorom in pa z različnimi pravili. Druga točka, ki je zelo pomembna in ki je bila tudi izpostavljena, je evropski karakter. Eh, torej, da je potrebno odločitve sprejemati na evropski ravni. Seveda pa moramo imeti tesno povezavo med evropsko, nacionalno in pa regionalno ravnjo. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi spoštovanje evropskih pravil in potrebno je nadzorovati spoštovanje evropskih pravil sama izjemno cenim skladnost in sicer skladnost na ravni Evropske unije in rada bi slišala vaše mnenje v zvezi z tem. Zanima me, ali e, je vsebina spremembe evropskega sistema, ki se sedaj bolj osredotoča na e, rezultate, tukaj mora iti za uh, poenostavljen pristop. Zanima me, ali vaše plažilne agencije menijo, da je potrebno ohraniti pravila skladnosti eh, za uh, plačnike ali ne. In prosojnica portugalskega kandidata je uh, povedala, uh, oziroma na tej prosojnici bilo zapisano, da naj ne bi bilo nadzora nad plačili na regionalni ravni. Torej, kdo bo izvajal to, uh, ta nadzor? Minuto in 30 vam dam, ker ni ravno tako veliko govorcev na seznamu. Kolega Dorfman, najlepša hvala za vašo velikodušnost. Eh, zelo lepo je, da se pogovarjamo z tistimi, ki potem izvajajo naše odločitve. Imam vprašanje eh, za dr. Sero. Eh, v Italiji je namreč situacija še prav posebej zapletena. Po eni strani imamo nacionalno plačilno agencijo, ki zajema določene regije, druge regije, kot recimo vaša regija. Eh, ki je najbrž največja eh, regija, kar zadeva eh, plačila, imajo regionalni sistem. Torej, imamo torej, imamo torej dva usporedna sistema. Ali obstaja razlika v učinkovitosti dela obeh sistemov in ta nov model, ki ga pripravljamo v Evropskem parlamentu in ki se veliko bolj osredotoča na nacionalno raven, na nacionalne strateške načrte, ali bi lahko ta sistem pomenil pritisk na plačilne agencije na regionalni ravni, kajti prišlo bo eh, do prenosa določenih pristojnosti na nacionalno raven. Ali pa menite, da to na ta hibridni sistem v Italiji ne bo vplivalo? Hvala lepa, kolega Flanagan. Najlepša hvala imam vprašanje za vse uh, goste in upam, da boste lahko na njo odgovorili. Ali menite, da bo pot, ki smo jo obrali, zares eh, prinesla poenostavitev, kajti to je besedica, ki jo komisar Hogan nenehno eh, ponavlja, mislim, da jo je izrekel že več kot tisočkrat. mislim, da ni tako lahko doseči eh, poenostavitve in eh, kljub temu se o tej poenostavitvi veliko govori. Polski gost je dejal, da imajo 11 tisoč zaposlenih na reformi evropske kmetijske politike. Mogoče sem vas eh, napak razumel kaj pa majhne države, kot je Irska, pri nas je na tem področju zaposlenih le 3000, seveda na polskem imate veliko več eh, območij, regij in tako naprej. Ampak eh, kljub temu bo prišlo do velikega mešanja politik eh, in to bo zahtevalo veliko zaposlenih, ne glede na velikost države. Ali menite, da ste manjše države potrebujejo več pomoči, kajti če vi imate 11 tisoč zaposlenih samo za reformo skupne kmetijske politike, mi pa imamo 3 tisoč zaposlenih za celotno področje, potem bo to najbrž premalo. Poleg tega je potrebno eh, poskrbeti tudi za eh, izvedbo okoljskih eh, ukrepov in zato bo potrebnih več sredstev, koliko sredstev, če lahko natančneje poveste. Hvala lepa, kolega Rusen. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo lepo, da imamo danes tukaj eh, to izmenjavo mnen. Eh, v Bruslju namreč sprejemamo pravila, vi pa jih morate potem eh, tudi izvajati. In zato je zelo dobro, da imamo eh, današnjo razpravo, predvsem eh, zaradi izvedljivosti ukrepov. Ali so ukrepi sploh izvedljivi? in zanimajo me tudi stroški izvajanja. To so povedali že drugi kolegi. Koliko nas bo stalo izvajanje in pa nadzor? Če si ogledamo le drugi steber, potem uh, vidimo, da je stopnja napak uh, višja, da bodo stroški izvajanja uh, višji in več bo napak, uh, več bo potrebnega nadzora in zato bo dražji tudi nadzor. Sedaj pa k eh, samemu nadzoru, nadzoru na terenu. Ravno nadzor na terenu je izjemno drag in zahteva veliko časa. Poleg tega pa predstavlja ta nadzor tudi veliko breme za kmeta in pa eh, za agencijo. Kako torej omejiti nadzor na terenu? Nekateri so že omenili novo tehnologijo, satelitske posnetke. In v zvezi s tem bi rad zastavil vprašanje, ali menite, da pri zasnovi pravil eh, ne bi mogli tega že kar takoj upoštevati, tako da bi poskrbeli za predpise, ki bi jih eh, potem zlahka nadzorovali, eh, recimo z satelitskimi posnetki. Naslednji govorec, hvala lepa. Gospod Stela, govorili ste eh, o upravljanju in o nadzoru izvajanja evropskih skladov. Zanima me, eh, ali bi morali ta model upravljanja prenesti tudi na druge eh, regije. Glede na vaše izkušnje, še prav posebej eh, glede eh, na velike pomankljivosti, ki so se pojavile recimo na Siciliji in tudi v drugih regijah. Italija manj učinkovito uporablja sredstva in sicer iz področja ribištva. Ali ne menite, da bi lahko vzpostavili agencijo na tistih področjih, ki imajo močno kmetijsko in pa uh, ribiško uh, industrijo, uh, agenciji za nekakšnim mišanim modelom, podobno kot se je to zgodilo na portugalskem? Hvala lepa. Kolega Hlavaček. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se vam uh, rad zahvalil za vaše izjemno dragocene uh, prispevke k pregledu uh, poenostavljene ali pa manj poenostavljene skupne kmetijske politike. Imam nekaj vprašanj. Mogoče ste to že izkusili na lastni koži. Gre za definicijo aktivnega kmeta z eh, omnibusom se je pojavila eh, druga definicija in sedaj imamo ponovno težave s tem. V določenih primerjih lahko uporabiš vzorce, eh, ko pa gre za dopustnost oziroma spremljivost, je najbrž potrebno zajeti celotno populacijo. In še druga točka, o kateri eh, tukaj razpravljamo. Krajine. Kako določiti, katere naj eh, bi bile vključene v eh, te kriterije dopustnosti ali eh, bi natančnejša določitev pripomogla k poenostavitvi vašega dela? Kolegica Tudori, najlepša hvala. Že dolgo časa sem aktivna na področju kmetijstva in že nekaj časa slišim, da naj bi skupna kmetijska politika eh, poenostavila življenje kmetov. Ja, to ponavljam, ampak eh, ne vem, ali je to tudi res. Poenostavitev, ki eh, jo predlagate in nad katero ste očitno vsi navdušeni, ali bo ta poenostavitev poenostavila življenje komisije, držav članic? Eh, in pa tudi kmetov, eh, ki morajo izpolnjevati obrazce zaradi eh, digitalizacije. Pogosto pa telefonske povezave ne delujejo, pogosto ni internetnih povezav. Torej, kaj naj naredi kmet v tem primeru? Ali eh, predvidevate tudi neke vrste eh, prehodno obdobje oziroma obdobje, v katerem boste dopustili določene napa napake? Kolegica Mici, najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Vedno znova si zastavljam vprašanja o tem mitu o poenostavitvi. Če želimo več podatkov, če želimo eh, bolje nadzorovati eh, rezultate, potem uh, ne moremo imeti poenostavitve. Rekli ste, eh, da želite izkoristiti tehnološki napredek, rekli ste, da izmenjavate eh, mnenje za to, da bi našli najučinkovitejšo rešitev. Tudi torej, prenehajmo govoriti po enostavitvi, kajti to pravzaprav ni naš cilj. Po drugi strani pa, če vas dobro razumem, Eh, velika večina eh, dela ni eh, v rokah kmetov, ampak v rokah agencij in pa držav članic. Zanima me, ali obstaja tudi proračun za to vrstno tehnično podporo, ali bo ta sredstva zagotovila Evropska unija in ali bo tudi Evropska komisija zagotovila pomoč in sicer z skupnimi raziskovalnimi središči. To me zanima. Imam pa toliko vprašanj, da bom jih morala izbrati samo nekaj in uh, kako boste izmerili erozijo in uh, stanje, kako boste ocenili stanje zemlišč. In še eno vprašanje. Ali že lahko izmerite koncentracijo zemlišč in uh, če uh, ja, uh, kaj uh, pri tem še manjka? Statistični podatki iz leta 2018 kažejo, koliko zemlišč je eh, v eh, lasti krovnih podjetij. Ali lahko to eh, povežete z drugimi podatki, ki jih imate na voljo? Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dve vprašanji. Kolega oziroma dr. Stela, v vašem prispevku ste govorili, o e, nevarnosti povišanja stroškov z uvedbo novega modela upravljanja. Gre za zvišanje stroškov za plačilne agencije, pa tudi za prejemnike sredstev. To je faktor, ki me najbolj skrbi, kaj ti govorimo o poenostavitvi rada bi vprašala tudi druge plačilne agencije, ali imajo enak občutek in eh, če da, kako bi se lahko izognili temu zvišanju stroškov za prejemnike. In uh, druga uh, točka so primeri uh, goljofij, uh, 5 eh, milijonov evrov. To je bil zadnji primer v uh, Italiji, kjer je nekdo trdil, da ima vlasti zemlišče, pa ga uh, v resnici sploh ni imel. Če bomo prišli na zapletenejši model upravljanja, ali ne bo potem možnosti za goljofije še več, kajti prejšnji model je imel kar nekaj zagotovil, stopna napak je bila izjemno nizka. In to je eden izmed redkih primerov, ki smo jih odkrili. Zato me zanima vaše mnenje tudi v zvezi s tem. Hvala lepa, s tem smo zaključili z krogom vprašanj in sedaj bi prosil komisijo, da poda svoj prispevek, gospa Wortman. Mislim, da bi bilo to smiselno, kajti potem se lahko plačilne agencije odzovejo tudi na to. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rada povedala, da je tudi za komisijo to zelo koristna izmenjava mnen. Vsakodnevno seveda sodelujemo z plačilnimi agencijami in zelo lepo je, e, da ste tudi vi prisluhnili mnenju plačilnih agencij v zvezi z novim modelom upravljanja. Seveda smo aktivno prisluhnili tem e, agencijam, e, vendar pa smo z njimi sodelovali že tekom uh, celotnega postopka izvajanja uh, reforme, pa tudi predtem, preden je komisija pravzaprav podala svoj predlog. Eh, potekala je razprava o regionalni ali pa ne regionalni ravni. Potrebno je povdariti, da je predlog komisije, da ohranimo akreditirane plačilne agencije in da ohranimo tudi agencije na regionalni ravni. To je vključeno v predlog Evropske komisije. Imamo sistem, ki dobro deluje, celo računsko sodišče meni, da ta sistem dobro deluje. In zato so plačilne agencije za nas ključnega pomena pri upravljanju modela skupne kmetijske politike eh, in pri prehodu na načelo uspešnosti. Ta sistem je eh, v veljavi že več kot 20 let. Zares gre za izvajanje skupne kmetijske politike, vzpostavljanje dober nadzorni eh, sistem in poleg tega imamo identifikacijo zemlišč, eh, nadzor nad razdelitvijo zemlišč in tako naprej. Eh, zato eh, ne vem, zakaj bi vzpostavljali nov sistem, kajti imamo sistem, ki že obstaja in kmetje že nalagajo svoje podatke z pomočjo aplikacije, ki tudi že obstaja. Torej, Eh, mislim, eh, da moramo ohraniti sistem upravljanja, ki že obstaja in tega ne moremo spreminjati, kajti ta sistem dobro deluje. Spremembe eh, pa se nanašajo predvsem na osredotočanje na doseganje rezultatov. Ali to pomeni poenostavitev? Mi mislimo, da. Zakaj? Zaradi tega, ker ne bomo imeli pravil, ki bi veljala povsod po Evropi. Ja, države članice eh, bodo še zmeraj eh, določale kriterije za udeležbo, še zmeraj bodo določile kriterije za zemlišča, vendar pa eh, se na evropski ravni v podrobnosti več ne bomo spuščali. Eh, tukaj gre za spoštovanje eh, regionalne specifičnosti. Menimo, da Lahko veliko dosežemo na področju poenostavitve, kajti če imamo enoten pristop za vse države članice, potem uh, morajo kmetje izvajati pravila, ki morda sploh uh, niso smiselna na področju, ker delujejo. Ampak mi imamo načela, ki veljajo za celotno Evropo. Zaradi tega želimo doseči poenostavitev in sicer z. Uh, Eh, določanjem eh, ciljne pomeči na regionalni in pa nacionalni ravni. V strateškem načrtu za skupno kmetijsko politiko dopuščamo torej tudi možnosti razlik na regionalni in nacionalni ravni. In potem še besedica ali dve o digitalizaciji in modernizaciji. Evropska komisija meni, da eh, bosta ta dva faktorja prispevala k poenostavitvi, uporabiti moramo orodja oziroma instrumente, ki so nam na voljo. Govorili ste o satelitskih podatkih, podatki so že na voljo, vendar jih moramo ustrezno uporabiti in uh, sicer v korist eh, kmetov in pa v korist upravnega in pa plačilnega sistema plačilne eh, agencije tudi želijo, da bi sistem nadzora dobro deloval eh, za kmete in eh, da bi bila pravila preprostejša oziroma da bi jih bilo manj. In še besedica o regionalizaciji. Seveda, v primeru strateškega načrta skupne kmetijske politike se vedno zgodi, da države članice eh, zahtevajo regionalne načrte, ampak regionalni načrti zahtevajo več podrobnosti, o katerih bi eh, potem bilo potrebno poročati. Torej, eh, če države članice želijo nadzorovati oziroma želijo načrtovati specifične regionalne ukrepe, lahko to seveda storijo, vendar pa. Uh, morajo to potem nadzorovati na ravni držav članic oziroma na ravni, ki so države članice določile. Veliko podatkov je že na voljo v plačilnih agencijah v državah članicah in če si ogledate kazalnike eh, uspešnosti, če si ogledate kazalnike doseganja rezultatov, potem lahko vidite, da so ti podatki že na voljo v državah članicah. Seveda jih bo. Eh, potrebno pridobiti iz eh, informacijskega sistema in to bo zahtevalo eh, določene prilagoditve, ampak želimo uporabiti sisteme, ki so nam že na voljo, ki že obstajajo in rada bi se zahvalila vsem štirim predstavnikom plačilnih agencij danes, kajti mislim, da ste jasno pokazali, da imamo učinkovite plačilne agencije, ki so pripravljene pomagati pri izvajanju te reforme. In še zadnja točka. Seveda ne moremo graditi uspešnosti na trenutnem modelu skladnosti. Trenutni model skladnosti moramo nadomestiti z modelom uspešnosti, kar je omenil tudi uh, nekdo v publiki. Najlepša hvala, gospod Portman. Sedaj pa prehajamo še k končnemu krogu odgovorov strani naših gostov. Eh, vsakemu bomo na voljo največ 4 minute da odgovorite na vprašanja kolegic in kolegov, lahko pa se odzavete tudi na prispevek Evropske komisije. Gospod Novakovski. Eh, dziękuję srdecznie. Eh. Najlepša hvala. Zelo veliko vprašanj je bilo, upam, da bom uspel odgovoriti na vsa. Prvo vprašanje, gospa Sonder, res je, želimo si poenostavitev, to je nujno, brez tega ne bo šlo. Poleg informacijskih sistemov, ki jih bomo izboljšali, popravili, spremenili, začeli uporabljati teledetekcijo, umetno inteligenco, kajti vse to je potrebno. Poleg vsega tega iščemo poenostavitev tudi v analizi procesov. Naša institucija je tako velika, da se moramo lotiti eh, delovanja v smislu opredelitve procesov, ki jih imamo eh, za posamezne ukrepe, za posamezne korake. Eh, od ravni upravičence do točke izplačila. In vse to je potrebno, kolikor se le da skrajšati, poenostaviti. Treba je iskati tudi možnosti prihrankov, govorimo o časovnih prihrankih, kajti to, glede na našo veliko, velikost, pomeni potem tudi realne prihranke v smislu izdatkov. Kar zadeva samo unijo, mi ne želimo skrivati se pred tem. Dejstvo je, da želimo nekaj več fleksibilnosti, da lahko naše aktivnosti programiramo na ta način, da bomo lahko uh, eh, dosegali prave cilje. Kar zadeva kontrolne organe držna, v naši državi, z njimi vse čas sodelujemo, nenehno. Uh, nenehno se preverjajo stvari pri nas, uh, eh, preučujo in naših kontrolnih organov se nekako ne bojim, ker vem, da so pogosto bistveno bolj restriktivni, kot smo mi. Uh, tako da mislim, da bomo to načelo ohranili in tu kakšnih dvomov glede izvajanja programov ne bi smelo biti. Kar zadeva iskanje teh poenostavitev, kje so možne te poenostavitve, kje se skrivajo. Ne bom se vračal k temu, kar sem ravno kar povedal, ampak rad bi samo opozoril na tole. Do sedaj tega ni bilo. Do sedaj smo se osredotočili na to, da smo nekaj obravnavali centralno in potem je to ali zadelo cilj ali pa ne. Včasih eh, je bilo celo tako, da ni bilo dovolj regionalne specifike, da bi imeli vsega pomalo v vsaki regiji. Ne. Naša specifika je takšna, da določene regije kažejo določeno jasno sliko in zdaj oblikovanje enotne politike na centralni ravni je pogosto privedlo do tega, da so določena področja naše države bila upoštevana, določena bistveno manj. In zato bo za nas bistvena poenostavitev regionalizacija, da bomo lahko z ustreznimi ukrepi, z ustreznimi interventnimi ukrepi lahko posegli v posamezna področja, kajti nikomor ne želimo ovirati eh, poti do sredstev, prav tako pa se ne želimo osredotočiti zgolj na velike eh, proizvode, na proizvodno eh, hrane, naprimer. Ne, želimo se tudi osredotočiti na tiste manjše, drugačne, raznolike. Zdaj, ali so ti predpise izvedljivi? Uh, ta prvi proces uvajanja novega programa bo težek proces. To bo nedvomno za nas nekaj novega. Dosedanji programi so bili vsebinsko zelo podobni. V tem trenutku vstopamo v novo področje, na neko novo okolje. Mislim pa, da imamo dovolj izkušenj, da bomo tega sposobni. Predvsem pa nam gre za to, da bi bili sposobni videti te končne rezultate, neke merljive končne rezultate, ki za nas tudi predstavljajo določeno zadovoljstvo. Ampak, ko izplačujemo javna sredstva, javni denar, moramo imeti takšne učinke in ti učinki morajo biti vidni in jih je treba eh, znati tudi predstaviti potem eh, v smislu statističnih podatkov. Glede kontrol. Zanimivo vprašanje. Iskreno povedano, če bi imeli takšno možnost, bi se mi trudili, kolikor se eh, le da izhajati iz kontrol. Zdaj vidimo, da sploh ni tako, da če je kontrole več, je potem stopna napak višja. Ne. In jaz bi resnično se vprašal, koliko so takšne kontrole resnično potrebne in do kakšne mere lahko sploh odkrivajo nepravilnosti. Uh, hoteli pa bi, in to v tem trenutku že funkcionira, eh, že uvajamo aplikacijo na pametnih telefonih, ki bo dejansko eh, omogočila, da se opusti kontrol na mestu, na kraju samem. To je definicija kmeta. Pri nas je tako, kmet, ki je zavarovan kot kmet in ki ima vsaj en hektar in ki dobiva podporo eh, na površino. To je naša definicija kmeta. Internet. Ne bojimo se interneta, ne bojimo se niti tega, da ga morda ne bi bilo. Celo angažiramo svetovalne ustanove, ki kmetom pomagajo, da bodo kmetje vse te obveznosti lahko izpolnili. Če zdaj zaključim, ker res eh, nočem eh, pobrati preveč časa. Ja, model je treba še nadalje obdelati opraviti analizo vseh eh, pogojev in kriterijev. Morda je treba stvari še nekoliko izboljšati na tem področju. S tem bi zaključil. Hvala. Najlepša hvala. Iz eh, tega prispevka eh, se lahko veliko naučimo, veliko pa bi se lahko naučili tudi o tem, kako se osredotočiti na kratke prispevke. Kolegice in kolegi to zelo dobro poznajo gospod Ribeiro. Poenostavitev, ja. Naše mnenje je, da potrebujemo učinkovito poenostavitev in dolga leta smo govorili o poenostavitvi pa je vse skupaj eh, vedno pripeljalo do še večje zapletenosti. V tem sistemu pa bo zagotovljena učinkovita poenostavitev eh, za plačilne agencije, pa tudi za kmete. Eh, potem pa skladnost. Priznam, da sem včasih nekoliko presenečen. Kaj ti? države, eh, ki nimajo zadostne skladnosti, zahtevajo večjo skladnost. Recimo v primeru Portugalske v drugem stebru imamo 65 do 70 odstotno skladnost. In zelo zanimivo je, da se morda ne osredotočamo na prave elemente. Uspešni programi, recimo, eh, program, eh, prestrukturiranja vinogradov, je bil program, eh, iz drugega stebra in pri katerem ni bilo nobenega specifičnega nadzora, kajti spadal je v okvir programov z poenostavljenimi stroški. To je najuspešnejši program, ki, eh, katerega revizijo je izvedla komisija, pa tudi računsko sodišče. In to je najuspešnejši program na portugalskem. Podpiramo. kmete in pomagamo pri izvedbi plačil. Kmetom zagotavljamo plačila za dosego ciljev. In kmetje vedo, da bodo morali doseči rezultate. In eh, to želijo seveda storiti z najnižjimi možnimi stroški. Torej ne gre za uspodbujanje eh, više porabe, ampak nižje porabe. In eh, s tem uspodbujamo tudi zdravo gospodarstvo. Programi, ki temelijo na poenostavljenem upravljanju, so učinkovitejši in eh, tudi najuspešnejši. ne vem, ali vsi uh, enako razumemo skladnost. Na portugalskem, kakor v številnih drugih državah, obstajajo težave v povezavi z skladnostjo, z plačili, ki pa niso uh, povezane zgolj z načinom porabe sredstev. Gre tudi za samo izvajanje programa želimo zagotoviti podporo kmetom, ampak ne samo zaradi tega, ker so izpolnili pravila, ampak eh, zaradi tega, ker želimo dobre storitve, ki bodo v korist eh, družbi nasplošno. In to mora zagotoviti dober sistem upravljanja. In seveda moramo imeti ustrezen nadzor skladnosti. Kar pa zadeva stroške, bi lahko povedal povsem enako. Seveda bomo imeli določene stroške. Gre za vlaganje v novo tehnologijo, v nove sisteme in tako naprej, pa tudi vlaganje v nove veščine. Te spremembe bodo seveda seboj prinesle stroške. Ampak eno je imeti sistem optimizacije nadzora, drugo pa je povsem opustiti nadzor. Ne gre za to, da bomo opustili nadzor, ampak da se bomo usredotočili na specifične vidike, na, na rabo zemljišča, na eh, polščine eh, in tako naprej. Torej, to je druga vrsta nadzora. Ta druga vrsta nadzora bi se namreč osredotočala na uh, pregled uh, finančnih dokumentov. V prvem stebru se osredotočamo na cilje, ne na stroške, na rabo zemlišča, na način organizacije kmetij in tako naprej. Stroški bodo s tem nižji in uh, nadzor bo izveden v krajšem časovnem obdobju. gospod stella mm, grazie le domande sono parecchie najlepša hvala rad bi zastavil uh, rad bi odgovoril na konkretna vprašanja ki so bila zastavljena v italiji imamo različne regije veneto eh, piemonte lombardija lombardija osem je različnih regij, ki imajo lasten plačilni eh, sistem. Eh, druge eh, regije, ki nimajo lastnega plačilnega sistema, pa so vključene v večjo nacionalno agencijo. In tukaj odgovarjam gospodu John Russo. Številne regije, ki nimajo lastne plačilne agencije, dosegajo drugačne rezultate in tukaj ne gre za moje osebno mnenje, ampak se opiram na eh, dejstvo. Na Sardiniji recimo želijo neodvisen plačilni sistem. kajti nacionalna plačilna agencija uh, ima uh, seveda drugačno organizacijo. Mi tesno sodelujemo z drugimi plačilnimi agencijami in uh, večkrat od nas uh, zahtevajo uh, izmenjavo najboljših praks. In seveda z veseljem pomagamo tudi drugim. Ne vem, ali je italijanski nacionalni sistem pripravljen na to spremembo. Ampak mi v regiji Veneto smo tehnološko pripravljeni bolj kot ne. Kaj ti izkušali smo predvideti razvoj. Ne vem, ali pa enako velja tudi za italijansko osredno plačilno agencijo ribištvo ni vključeno na žalost, ampak strinjam se z vašim uh, predlogom, kaj ti menim, da bi to bila le še priložnost več. Kaj pa poenostavitev? Po uvedbi ukrepov je potrebno izvesti analizo in uh, sicer uh, je uh, glavni namen plačilne agencije poenostaviti življenje kmetov. To pa ne pomeni, da morajo določene zadeve povsem uh, izginiti. Če je potrebno izvajati določen. Uh, postopek, potem je edina možnost, da plačilna agencija prevzame del odgovornosti in s tem olajša delo kmeta. Dobro, stvari je potrebno izvesti, ampak eh, izvede jih lahko javni organ in ne prejemniki sredstev. uporabljamo tudi uh, aplikacijo in uh, skušamo na ta način uh, zmanjšati prisotnost na terenu. Najbrž uh, je to uh, dober pristop za prihodnost. Uporabljamo uh, tudi uh, satelitske posnetke. Prehajamo z analognega na digitalni sistem. Seveda bo potrebno novo tehnologijo uporabiti, sicer ne bomo dosegli eh, zastavljenih ciljev. Kar pa zadeva goljufije, seveda. To je pomembna tema, sodelujemo z eh, Olafom in eh, izvedli smo že tri projek projekte. Do goljufil prihaja. Eh, seveda te presenetijo tudi nas. Eh, prepričamo jih lahko le z okrepitvijo nadzora. Eh, lahko bi povedal tudi še kaj bolj zapletenega, ampak nimam več časa in zato morda kdaj drugič. Najlepša hvala in se upravičujem. Hvala lepa in še Florian Kipis. Ja. Mislim, da smo danes slišali veliko dobrih prispevkov. Izjemno hvaležen sem vam za to. Najprej eh, bi rad odgovoril gospe Sander. Mislim, da ste spregovorili o zelo eh, pomembni točki. Seveda želimo jasen prehod eh, iz skladnosti eh, na uspešnost in mislim, da nobeden izmed predstavnikov plačilnih agencij ne meni, da ne potrebujemo več nadzora. Povsem jasno je, da potrebujemo nadzor. Eh, če zagotavljamo sredstva. In gospa Bojhman je dejala, imamo dobre sisteme. Ja, imamo dobre sisteme in eh, za uporabo teh sistemov želimo na vsak način nadaljevati. In če želimo poenostavitev nadzora, potem si je potrebno ogledati, kako eh, nadzor pravzaprav sploh poteka najpomembnejše vprašanje je, koliko nadzora pravzaprav sploh potrebujemo. Mislim, da kmetje zelo dobro razumejo, da če prejmejo sredstva iz določenega sklada, da eh, lahko potem pričakujejo tudi nadzor na terenu, eh, da bo prišlo eh, do eh, preverjanja, ali se sredstva tudi ustrezno uporabljajo. In eh, odločitev je seveda v rokah eh, držav članic. Za nas je predvsem. Eh, izjemno uh, pomembno, uh, da vemo, koliko nadzora je pravzaprav sploh potrebnega in kvoto eh, lahko seveda zmanjšamo. Preglednost pa pomeni, da moramo jasno povedati, kaj, katere postopke bomo pravzaprav nadzirali in v kakšnem obsegu. Podlik tega je potrebno jasno povedati, kako bo nadzor potekal, to pa je seveda v rokah držav članic sprememba pravne podlage seveda vpliva na delo eh, plačilnih agencij in zatem imamo tudi največje težave. Eh, včasih eh, tudi pretirano kritično delujemo in zato upam, da se bo s poenostavitvijo to uredila. še naprej eh, bomo morali seveda obiskovati kmete, vprašanje pa je, kako pogosto in v kakšnem obsegu kmetje eh, pa eh, bodo občutili poenostavitev zaradi izboljšanih sistemov. In že sedaj vidimo, da so povratne informacije zelo pozitivne in mislim, da moramo v tej smeri tudi nadaljevati veliko je bilo tudi vprašanj. Veliko je bilo vprašanj, upam, da sem na vsa vprašanja odgovoril. Malce sem se izgubil v svojih zapiskih, se upravičujem. Ja, vprašanje resničnega, aktivnega kmeta vprašanje, ali naj bi eh, to vprašanje povsem odprli. Eh, v uredbi Omnibus so obstajali dobri razlogi za to, eh, da tega nismo storili. Seveda, vprašanje aktivnega kmeta smo si zastavili tudi sami, mislimo, da to v tem trenutku ni potrebno, ampak seveda morajo o tem odločati tudi drugi. Na druge točke so odgovorili že kolegi. Rad bi izpostavil le še to, kar je povedala gospa Bojhman, da imamo na voljo že uh, zelo veliko podatkov. Vprašanje je, ali so to pravilni podatki, ali potrebujemo drugačno vrsto nadzora in še prav posebej pri regionalnih plačilnih agencijah imamo ogromno podatkov. Eh, ampak eh, če potrebujemo regionalni pristop, eh, je seveda potrebno to tudi zahtevati. Vprašanje je le, če lahko kaj storimo glede obsega podatkov. Mislim, da je veliko točk, o katerih bo potrebno še razpravljati v prihodnosti. Zaenkrat pa najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. S tem smo zaključili naš izmenjavo mnen z plačilnimi agencijami. Najlepša hvala vsem našim gostom. V prihodnih tednih bomo najbolj še imeli priložnost za dvostransko izmenjavo mnen. Takrat bomo namreč nadaljevali z pogajanji. Eh, seveda pa eh, lahko imamo tudi pisno izmenjavo mnen z poročevalci in poročevalci v senci. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste danes prišli k nam in nam razložili posledice novega uvedbe novega sistema upravljanja. Uh, lahko še malce posedite, imam le še dve točki. 17 gre za odobritev sklepov koordinatorjev, če ni nobenih pripomp, potem so sklepi koordinatorjev sprejeti, dobili ste jih. 18. točka razno, uh, jaz ne želim ničesar dodati, želi kdo kaj dodati pod točko razno? Ne. Potem bo naslednja seja in to je točka 19. 17. februarja ob 15. uri in 18. februarja bo naša, se bo naša seja nadaljevala. Najlepša hvala, še prav posebej tistim, ki ste ostali do konca in želim vam prijeten vikend.